Tako, vse vas lepo pozdravljam. Nadaljevali bomo s sejo, ki smo jo prekinili do povdne. Govorila bom nemško, tako da, tako da si prosim nadenite slušalke. Pozdravljam vse poslušalce. Začeli bomo s točko dnevnega reda 10 Erasem za vse. To je program Unije za izobraževanje, usposabljanje mlade in šport. In danes bomo, bomo prvikrat uradno razpravljali o predlogu Evropske komisije in sicer bomo govorili o izobraževanju, usposabljanju mladih in športu v obdobju 2014 do 2020. Vsi smo do sedaj ugotovili, da so sedaj vsi nekdani programi iz teh področjih združeni. Program za vse življenjsko učenje so podprogrami Comenius, eh, Leonardo da Vinci in Erasm in pa drugi programi. Potem je tukaj še program za sodelovanje na visokošolskem področju, Erasmus Tempus, potem so tukaj tudi dvostranski programi med Evropsko unijo in tretjimi državami in pa program za mlade. Predlog eh, vključuje tudi dejavnosti Žona Moneja in pa ločeno poglavje šport. Sama bom podala svoje prve misli o strukturi. Julija bomo potem še enkrat podrobno govorili o predlogu, zlasti o tehničnih in upravljavskih vidiki. Ti so zelo pomembni v tem predlogu septembra bom potem predložila poročilo in eh, potem bomo kasneje o tem glasovali. Ne vemo še, koliko denarja bomo prejeli, zato bomo sedaj govorili samo v odstotkih. Potem pa bomo videli, kako se bodo stvari razvijale začetek leta. Sedaj imamo nov večletni program ki se nanaša na sedem let. Odraža prioritete strategije 2020 in pa, in pa vodilne pobude Evropske komisije. Eden glavnih petih ciljev strategije 2020 je ta, da bi znižali število tistih, ki prekinajo šolanje na manj kot 10 odstotkov in pa Rade bi povečali število tistih, ki zaključijo ustrezno šolanje ali pa visokošolsko izobrazbo. Da bi dosegli te cilje, je Evropska komisija predvidela mnogo višji delež proračuna. sedemdeset odstotkov več je predvidela Evropska komisija. To podpiramo in upamo, da bomo v srednjeročnem finančnem načrtovanju dosegli to, da bo jasno, da brez izobraževanja ne bomo ničesar dosegli. Torej, to povečanje za 70 odstotkov je seveda nujno. Če to primerjamo z drugimi programi, kot eh, so naprimer socialni sklad in tako naprej, potem vemo, kako majcen je naš delež in zato ta delež ne sme ostati tako nizek, kajte na tem področju smo se zadali zelo visoke cilje in zato je treba sredstva povečati. Torej, kaj so razlike od programa za vseživljenjsko učenje? Novi program združuje vse dosedanje programe na področju izobraževanja in mladih. Prej sem jih že omenila. Ja, visoko šolsko izobraževanje, Erasem, Comenius, poklicno usposabljanje Leonardo da Vinci, da Vinci in pa programi za sodelovanje s tretjimi državami na visokošolskem eh, področju, kot je naprimer eh, Tempus, Erasmus Mundus in pa drugi dvostranski programi med Evropsko unijo in drugimi državami. In sem sodi tudi program Mladi v akciji. Poleg tega je tukaj tudi predlog o dejavnostih eh, žona Moneja in pa ločenju delek za šport. Druga velika sprememba je arhitektura predloga komisije. Komisija je želela ustvariti ravnotežje med harmonizacijo in prožnostjo in dejavnosti in uprava programov so sedaj racionalizirani in pa poenostavljeni. To meni komisija. Program temeli na treh vrstah dejavnosti. Prvič, mobilnost posameznikov. Drugič, sodelovanje za spodbujanje inovacije in pa preizkušenih postopkov in tretjič podpora političnih reform. Poenostavitev je seveda nekaj, kar pozdravljamo, to si vedno želimo, zlasti pri oblikovanju prošen. Ampak konkretne dejavnosti na področju eh, mlad, eh, mladih in pa izobraževanja je težko identificirati. Zlasti na področju mladih je predlog eh, eh, pravzaprav skoraj da nepregleden, neviden. Prehajam ka področju mladi. Predlog programa nima lastnega poglavja in tudi nima lastnega člena za področje mladih. Zato moramo zagotoviti, da bo še naprej obstajala podpora, ki bo spoštovala specifične cilje, instrumente in strukture evropskega dela mladih. To pomeni, da če že ni lastnega poglavja, mlade ne potrebujejo lastnega programa, mladi potrebujejo lastno poglavje v programu in pa jasen, lasten, ločeni proračun. In jasno mora biti opisano, katere dejavnosti se bodo spodbujale. Seveda je pomembno, da eh, mladi ljudje dobijo ključne kompetence in pa sposobnosti, ki so pomembne na trgu dela. Ampak ne gre samo za to, ne gre samo za trg dela, gre tudi za razvoj osebnosti, gre za kulturne vidike in pa za udeležbo v družbi. In to moramo ciljno usmerjeno podpirati in to mora biti tudi navedeno v programu. Druga točka. Naslov Erasmus za vse ni primeren naslov. Erasmus je tesno povezan z visokošolskim področjem in pa z mobilnostjo študentov. In ime je okrajšava. In šele kasneje ima to neko povezavo z Erasmom. To je okrajšava za Evropsko, uh, Evropski načrt za mobilnost evropskih študentov. Do sedaj smo imeli program vseživljensko učenje in ta program presega to, kar razumemo pod Erasmus. K vseživljenskemu učenju sodi tudi šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in izobraževanje odraslih. In vse tri stvari niso vedno in ne morejo biti vedno povezane z mobilnostjo. Ampak eh, tudi regionalno sodelovanje je povezano s tem, kar želimo in sicer naprimer eh, pod programom eh, Comenius. Potem so tukaj tudi partnerstva na področju usposabljanja odraslih in še številne druge reči. Zato naslova ne smemo zožati. Sicer se sliši lepo, ampak obljublja stvari, ki jih ne more združevati. Celo Erasmus za vse. Če tudi bi bilo to mišljeno samo za visokošolske študente, bi bila to laž, kajti Erasmus za vse ne obstaja. Erasmus je še vedno žal samo program za tiste, ki si to lahko privoščijo. Zato prosim, da o tem razmislimo. Dobro bi bilo, če bi ostali pri vseživljenjskem učenju. Komisija je pred šestimi ali pred petimi leti ustanovila ta program. In takrat si je komisija izmislila to ime vse življensko učenje in to smo pozdravili, kajti pokriva vse na tem področju. In zato mislim, da bi morali upoštevati cilj Evropske komisije izpred petih let. Sedaj pa želi komisija povezati vse različna področja. In to bi lahko komisija storila že pred petimi leti in sicer pod vse življenskim učenjem. To je bil takrat namen in to smo takrat podparli. Sedaj pa um, um, imena. Imena moramo ohraniti in okrepiti. Zato, in zlasti zato so ta imena tako pomembna. Comenius za šolsko izobraževanje, Erasmus za visokošolsko izobraževanje, Leonardo da Vinci za poklicno sposabljanje in pa potem še uh, mladi v akciji na področju mladih. To so blagovna imena. Kajti tukaj gre za različne ravni izobraževanja in tukaj obstajajo zelo močne mreže, na vsakem področju obstajajo močne mreže, ki so se izgrajevale desetletja. In tukaj so tudi omrežja uporabnikov in organizatorjev. In ljudje ta blagovna imena zelo dobro poznajo. Vem, da številni Komeniusa ne poznajo. Vsi poznajo ime Erasmus. Številni ne poznajo Komeniusa. Komenius pa se tudi ne osredotoča na posamezne eh, šolarje, osredotoča se na šole, na omrežja, ki omogočajo to, kar naj bi se počelo za Komeniusom, za razliko od Erasmusa. Zato vas prosim, da razmislite o tem. Komisija si želi, ustvariti povezave med posamečnimi deli in jaz nas pozivam k temu, da podpremo to, da ostanemo pri obstoječih blagovnih imenih, če tudi jih nekateri ne poznajo. Gre za dejavnosti. Kar se tiče dejavnosti, ki naj bi se podpirale v programu, uh, obstaja še veliko odprtih vprašanj. Predlog komisije je zelo splošen, tako da ni povsem razvidno, katere dejavnosti naj bi se podpirale in katere ne. Potrebujemo več vidnosti in pa več informacij, tako da bodo tisti, ki bodo uporabljali te programe, eh, to eh, prepoznali v zakonodajnem besedilu. Rečeno pa mi je bilo, da je to zapisano v besedilu, to da sama tega nisem našla. Nisem tabornica, ki bi šla sedaj to iskat. Želim si, da bi bilo na prvi pogled jasno, kaj potrebujem za komenius, kaj je možno tudi v povezavi z drugimi programi. Torej, besedilo mora biti prijazno uporabnikom in mislim, da mora biti vidnost okrepljena. Stvari moram najti. Sedaj pa k strukturi besedila. Mislim, da moramo predlog komisije nekoliko spremeniti in sicer tako, da bodo področja, področja šole izobraževanja in mladih med seboj jasno ločena. Konkretno bi to pomenilo, da bi za vsako področje imeli lastno poglavje splošno eh, in poklicno izobraževanje, to bi bilo eno, drugič mladi in tretjič šport. Poglavje splošno in poklicno izobraževanje bi moralo vsebovati, imenovati blagovna, blagovna znamka oziroma imena in pa besedila. Arhitekturo predloga komisije bi morali delno ohraniti, tako da bi določena poglavja še naprej obstajala, naprimer mobilnost posameznikov, sodelovanje za podporo eh, inovacije in pa eh, dobrih postopkov in pa podpora političnih reform. Kar se tiče teh stvari, bi se morali držati obstoječe strukture. Ampak akcija, e, akcija 1 in 2 bi morale biti, bi morale biti podrobneje uh, eh, pojasnene. Namreč, za katere uh, uh, dejavnosti gre oziroma kaj se bo podprla. Naprimer, mobilnost posameznikov. Tukaj je treba omeniti, da pod Erasmusom, torej na področju visokošolskega izobraževanja, uh, mobilnost posameznih študentov za prakso in študij ter za uh, tiste, ki delajo prakso. Torej, to se bo uh, podprlo. Potem pa inovacija in pa obstoječi postopki. Tukaj bi moralo biti jasno povedano, da na področju šolskega izobraževanja, torej naprimer pa kominijusom, uh, eh, spodbujamo oziroma podpiramo partnerstva med šolami. Tu gre za to, da bi razvili skupne programe s uh, učenci in učitelji. Ali pa regionalna partnerstva, ki so sedaj Comenius Regio na področju izobraževanja odraslih, bi, imeli, bi podprli tudi oziroma omenili tudi mednarodne čezregionalne projekte, ki služijo spodbujanju inovacij in pa obstoječih praks. Potem pa še ja, sodelovanje in mobilnost. Torej, tukaj bi potrebovali podrobne upise za vsa področja. In sicer to moramo storiti mi. To je zelo trdo delo, ampak eh, naši asistenti, naši sodelavci bodo tukaj pomagali. Sedaj pa prehajamo k področju mladi. Tukaj bi morali spoštovati strukturo predloga. Tri akcije. Prva, eh, mobilnost posameznikov, drugič, sodelovanje in pa podbora inovacij in pa postopkov in tretjič politične reforme. Tudi na področju mladih bi morale dejavnosti ena in dva vsebovati konkretne upise, naprimer izmenjava mladih in pa e, evropsko prostovoljne izmenjave. To mora biti prilagojeno specifičnim potrebam mladih. Sedaj pa prehajam k športu obstaja lastno poglavje za šport. Če to primerjamo z drugimi poglavji, je to poglavje zelo majhno. Ampak tega ne moramo več spremeniti. Uporabniki bi. So tukaj javni organi ali pa civilne organizacije. In sicer tiste, ki so dejavne na področju širšega športa. Predlog pa ne omenja eksplicitno širokega športa. To pa bi predlog moral omenjati, kajti to nam je pomembno. Predlog bi moral omenjati tudi prostovoljne dejavnosti na področju športa in pa združljivost športa in izobraževanja. In ena petih dejavnosti je podpora za nekomercialne športne dogodke. Ta podpora bi morala biti možna takrat, kadar ti dogodki so tesno povezani s cilji na tem področju. Naprimer, podpora eh, socialnega vključevanja eh, skupin na obrobju, naprimer, to so para olimpične, olimpijske igre in tako naprej. Sedaj pa dejavnosti Jean Monnet. Ta hip imamo šest inštitutov za dejavnosti Jean Monnet oziroma eh, šest eh, eh, stvari se podpira ta hip. Jean Monnet Shares bo še naprej obstajal, ampak v, v okviru Jean Monnet dejavnosti imamo šest inštitutov, ki uživajo podporo. Komisija pa je štiri sedaj odpravila. Pravijo, da se ti sedaj lahko potegujejo za karkoli že in imamo sedaj samo še Bruges in Florence. E, inštitut v Maastrichtu ni več notri, potem Pravna akademija iz Trijera ni več notri, potem e, e, tudi agencija iz Mittelfada ni več notri, pa tudi Mednarodni centar za usposabljanje mladih iz Nice ni več notri. Torej, spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, ti inštituti potrebujejo trajno podporo. Ni razloga, zakaj bi razlikovali med prvima dvema, ki bosta ostala, in drugimi štirimi. Rečeno mi je bilo, da je razlog ta, da na drugih področjih na trgu obstaja večja konkurenca in zato ne smemo podpreti posamečnih inštitutov. Torej, če eh, naj šteje tržni argument, potem naj šteje tudi za Bruž in naj šteje tudi za Florence. Kajti ta, to, kar se poučuje tam, naprimer v Bružu, podpiram, da to tudi še naprej podpiramo, ampak argumenti morajo veljati za vse. Ne moremo reči, da je. Eh, kajti lahko rečemo, da univerza v Zarbruknu dela podobno kot eh, inštitut v Bružu, pa še nikoli ni dobil podpore. Torej, argument tržne konkurence ne izdrži. Enkrat smo rekli, ali vsi ali noben. Potem si morajo vsi prizadevati za podporo in sicer s, pomo s pomočjo projektov. Če se to ne zgodi, potem eh, moramo pač podpreti oziroma sprejeti vse. In vmes sem že slišala, da se je svet že odločil. Svet je rekel, da bi podprli vse. Sedaj pa prehajam k naslednji pomembni točki. Minimalni deleži za posamične sektorje. To je omenjamo njeno, samo v spremljevalnem besedilu, ne pa v zakonodajnem besedilu. In sicer v sporočilo. Sporočilo pa nima zavezojočega učinka. Zato je odločilnega pomena, da te minimalne deleže vključimo v zakonodajno besedilo. Višina teh minimalnih deležev je nekaj, o čemer moramo razpravljati. V programu za vse življensko učenje so bili ti deleži eh, visoke 82 odstotkov. Potem eh, se tukaj pridruži še mladi v akciji. Sedaj pa izračunajmo, komisija je predvidela samo še 56 odstotkov denarja, eh, ki ga bo porazdelila na sektorje. V sporočilu je zapisano to, da se bo s tem zagotovilo to, da bodo bistvene kategorije prejemnikov dobile vsaj toliko sredstev kot v obdobju od 2007 do 2013. In zato so predvideni takšni deleži za sektorje eh, in se pri izvajanju programov ne smijo presegati. Naprimer, poklicno usposabljanje in pa izobraževanje odraslih 17 odstotkov, od tega 2 odstotka za izobraževanje odraslih, potem šolsko eh, usposabljanje 6 odstotkov in izobraževanje mladih 7 odstotkov. Kolegice in kolegi, me, menim, da eh, bi morali razdeliti 19 odstotkov nas so izbrali kot politične akterje in mi želimo določati, kaj se bo dogajalo s tem denarjem. In ne želim tega, da bom morda eh, imela besedo pri 56 odstotkih in pri ostalih odstotkih bodo sprejemali odločitve visoko cenjeni uradniki.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 V programu je zapisano, da samo še ena agencija v eni državi dobi pristojnosti za vse to, o čemer smo govorili. Mislim, da iz vidika subsidijarnosti moramo pripustiti to tistemu, ki se s tem ukvarja. In to so države. Dejstvo je, da nobena država ne sme izdati več za upravo, kot je to predvideno. Nisem ugotovila do sedaj, da bi ena država za vsak program imela eno agencijo in da bi izdala za, vsak, za kakšen program en mm, evro preveč. Kajti imamo vsakokrat en urad, eno agencijo in sicer na področju, kjer že nacionalno delujemo, naprimer Erasmus. Tukaj gre za isto klientelo kot pri Eh, nemškem, eh, akaden, kot pri nemški akademski izmenjavi oziroma pri tem programu. Ampak svet se je odločil iz, narediti, iz ene agencije narediti več agencij. Torej vsak lahko deluje po svojem okusu v svoji državi. Sedaj imamo pa še odprta vprašanja. Vprašanje več, ampak jaz imam nekaj odprtih vprašanj. Proračun za program. Komisija je predlagala da bi program povečali za 70 odstotkov v primerjavi z dosedanjem programom. Torej 17,3 eh, eh, eh, milijona evrov in to pozdravljamo, ampak čakamo še končno odločitev o proračunu. Sedaj tečejo pogajanja o srednjeročnem programu in čakamo konec teh pogajanj. Upam, da bodo dokončana že pred koncem tega leta tako bo lahko stekel program eh, leta 2014. Če se bo pa to vleklo do sredine naslednjega leta, potem bo imel program težave s tem, da bi začel delovati leta 2014. Upam, da bo zmagala zdrava pamet in upam, da bo denar tu. En majhen del tega velikega lonca je to in upam, da nam bo uspelo skupaj s proračunom za proračunski nadzor in svetom doseči to, da, s, da bo možno povečanje za 70 odstotkov. Kaj ti? To povečanje je pravzaprav kaplja v morje v primerjavi z strukturnimi skladi, socialnimi skladi, z medijsko politiko in tako naprej. Tako, potem je tu še en problem. problem. To smo o tem že večkrat govorili. Komisija je predlagala nekaj, eh, kar se mi je zdelo super na začetku. Eh, mobility scheme oziroma master mobility scheme. To pomeni, da lahko master naredimo v katerikoli državi eh, Evropske unije. Zato pa se morajo podeljevati, podeljevati krediti. EB to podeli. Mi v naših programih pa moramo zato ustvariti jamstveni sklad to pomeni? Za ta jamstva je predvidenih 881 milijonov za čas trajanja programa. Na začetku je predvidenega malo denarja, ampak ko bodo zorele možna, ko bodo zorele možna jamstva, ko bodo zajamčena, bo proračun narasel na 180 milijonov letno. Ta denar pa ta hip še ni na voljo, kajti to je jamstveni sklad za tiste, ki ne morajo odplačevati, ker še nimajo službe potem, ko so zaključili študij. Torej, tega ne moremo uporabiti za druge namene programa. Tukaj gre za pet odstotkov proračuna programa. To so bile torej moje splošne pripombe o tem, kako sem razmišljala o tem predlogu imam tudi že oblikovano mnenje o nekaterih podrobnostih. Ampak sedaj sem vam najprej na široko predstavila, kaj menim o teh programih. Pristop je v redu, nekatere dele pa moramo izboljšati v tem smislu, kot sem govorila prej. Posamični deli, naprimer, kaj bi bilo še pomembno pri Erasmusu, naprimer, da bi podpirali uh, poletne akademije ali pa uh, da bi štipendije podeljevali ne za eh, mesece, ampak za eno ali dve leti za eh, Erasmus mobilnost. Vse to so stvari, o katerih lahko razpravljamo po juliju oziroma po septembru, ko bo program pred nami. Potem bomo lahko izdelovali predloge sprememb in takrat se bomo spuščali v podrobnosti. Sedaj se ne bomo spuščali v podrobnosti, ampak bomo na podlagi te strukture, ki sem vam jo predstavila in pa na podlagi besedila, ki ga imate verjetno na voljo v angliščini, razpravljali. Na voljo imamo pol ure, potem pa je, so na programu že druge stvari. Prosim, da ste hitri, tako kot sem bila jaz, ne bom se ponavljala. Povejte samo, katere stvari kritizirate in kje imate predloge za izboljšave. Ne vem, da lova, poročevalka v senci. Ďakujem vám pekne. E, v prvom rade by som chcela povedať, že zväčšinou... Hvala lepa. Se strinjam z večino tistega, kar je povedala naša predsednica oziroma pročevalka. Seveda bilo dobro, da bi o tem govorili že prej. Imeli smo nekaj srečanj, o nekaterih stvarih smo se že dogovorili. Lepo je, da ste omenili tudi tri cilje, torej tri sektore, mladina, šport in pa izobraževanje. Kajti začetni predlog mi ni bil všeč takrat je bila mladina izključena iz predloga komisije, oziroma vsaj ni bila zelo prepoznavna v predlogu. Zato je dobro, da so sedaj osnovna čela jasna. Mladina in program za mladino sta zelo pomembna pojma, zato je lepo, da smo se o tem dogovorili. Potem minimalni deleži, 90 odstotkov, ja, Sveda ne moremo dopustiti, da bi se odločila sama o polovici vseh sredstev. Mi želimo tudi sodelovati pri odločenju večine proračuna. Upamo, da bomo dosegli povišena, ki jih pričakujemo. Zaposlovanje je bil eden izmed ciljev komisije. V bistvu zaposljivost je bila eden izmed ciljev. Če govorimo o tem je pomenila tudi naprimer državljanstvo, potem eh, avtonomija mladih, socialni vidiki, ne gre samo za zaposljivost. Razmo za vse. Ima tudi druge cilje. Gledajte, izobraževanje ne pomeni samo tega, da si pri 30 letih pridobiš visokošolsko diplomo in potem čakaš križem rok. Ne, gre za vse življenjsko učenje. Torej, učenje vse skozi, ne glede na to, koliko si star in pa katerega spola si. To potem pomeni, da je treba za vse državljane, za vse socialne skupine nameniti čim več sredstev. Ne moramo dopustiti, tako kot pri Erasmusu, da ima samo elita dostop do sredstev in podpore takšnega programa. Pa še nekaj zelo pomembnega bi izpostavila nevladne organizacije in pa mladinske organizacije. Pri Erasmusu vse imamo tako imenovana operativna nepovratna sredstva, operational grants. Ta so morda samo za konošenti, ampak morala bi jih še vedno ohraniti. To ne sme biti nas polago samo za forum Evropske mladine bomo pa mislim, da imeli težave v prihodnosti. Veliko mladinskih organizacij sploh ne bo moglo več delovati, če ne bodo imeli dostopa do zadosti sredstev za svoje delovanje. Marsik, ki se strinja z vami, naprimer nacionalne koordinacijske agencije, tukaj je smiselno, da ostane pri statusu quo. Nima smisla, da na novo odkrijemo toplo vodo, nima smisla, da na novo vzpostavljamo nove strukture, če to ni potrebno. trenutna struktura deluje in zato mislim, da najbolje tako tudi nadaljujemo. Hvala lepa. Triple, najlepša hvala, Doris. Najlepša hvala za to jasno predstavitev. Imamo nekaj dobrih predlogov in nekaj tudi kritike. Nekaj bomo omenila. Zelo dobro je, da imamo predlog za 70-stotno zvišanje proračuna. To je še toliko bolj pomembno v času brezposobnosti med mladimi in krize. Zato je zelo pomembno, da podpiramo izobraževanje, šolanje in programe za mlade. Rada bi poudarila, da niso bile vse države članice za to in so predlagale uh, da celo znižamo proračun, to se pravi, ta predlog še ni zajamčen. Sem mnenja, da se moramo res potruditi, da bomo to dosegli. Vse ostalo bi pomenilo napačno kratkovidno politiko. To je zelo pomembno za nas in upam, da nam bo uspelo na drugačen način se izogniti znižanju proračuna zelo pomembno je, da ne izključimo vidika razvoja osebnosti in da ohranimo ta humanistični vidik študija, ki je pravica vseh. Gre za to, da program vključuje različne vidike. Sedaj pa naslov. Komisija Erasmus for All pravi, eh, da je ta ime zelo dobro, da bomo ta program še razširjali. Program Erasmus je zgodba o uspehu, vendar pa mislim, da ne moremo imenovati celotnega programa tako kaj ti program ni usmerjen samo v Erasmus, ampak vključuje zelo dobre programe, ki jih potem ne bomo mogli več identificirati z imenom, če bomo imeli samo ta naslov. Torej, dobro je, da vključujemo v sam naslov tudi druge programe, kot je lifelong learning oziroma vseživljenjsko učenje. Lahko bi to imenovali tudi education for all in um, bi to pomenilo, da gre torej ravno za izobraževanje z vsem, kar je s tem povezano. Sedaj pa dejavnosti Jean Monet. Z ideološkega jedika mi to ni bilo všeč. Mi namreč vedno govorimo, da moramo biti prožni, da se moramo prizliti na trg, ko gre za spodbujanje projektov vedno v zadnjih letih je prišlo do mešanega financiranja strani inštitucij in strga. Ne smemo pa zaradi pomankanja sredstev ogroziti obstoj teh projektov samo zaradi tega, ker niso tako zelo prilagojeni na trg. S tem eh, sem zaključila. Najlepša hvala, Marko. Sì, grazie presidente, <clears throat> anche per eh, questa. Hvala lepa, predsednica. In hvala lepa za to poročilo. Ne upam, da komisija ne bo užaljena, če rečem, da je ta predlog predvsej bolj razumen in pa bolj razumljiv kot pa prejšnji. ko smo v začetku govorili o Erasmusu za vse, smo dejali, da gre za nekaj glavnih vprašanj. Najprej ime. Erasmus je pomenjena blagovna znamka, kot pravimo danes, ampak kot je povedala gospod Trupel, gledajte, to je lahko nekoliko zvajoče, kajti Erasmus je namenjen samo enemu vidiku v Bruslu je veliko šol, študentov, ki pridejo sem tudi preko drugih programov. Obstajajo torej tudi druge programe, ne samo Erasmus. Erasmus za vse morda zato ni najboljše ime. Pa še nekaj ne podarim, tako da bi sedaj vse skupaj združili. No, v preteklosti se nam je zdelo, da bi bilo dobro, da bi ločili izobraževanje od mladine in športa na druge strani. Ključno je, da opredelimo jasno identiteto za mladino in šport, kot tudi za izobraževanje na drugi strani. To sedaj mislim, da je jasno. Moram imeti tri ločene postavke s tremi različnimi proračuni. Sveda želimo strukturo, ki bo čim bolj smotrna in učinkovita. V nekaterih državah imamo samo eno agencijo, pri nas naprimer pa jih imamo več. če bomo vse spravili v eno agencijo, mislim, da bi naredili korak predaleč. Seveda se je treba držati svojega proračuna, to moramo vsi vedeti. To so tri točke, ki sem želel izpostaviti. In to ste tudi vi podarili v svojem poročilu, gospa predsednica. To je, mislim, da dobro izhodišče. Potem pa je tukaj še več odprtih stvari. Žal Mone in pa sporozum seveda ne moramo diskriminirati nekaterih institutov. Mislim, da je nesmiselno vzpostavljati konkurenco med različnimi državami članicami. Prav tako ne sedaj omenim še sredstva. Mislim, da je prav, da mi odločamo o tem, kako se porazdelijo sredstva. o tem moramo odločiti mi, poslanci, ne pa samo drugi uradniki po institucijah. Mi moramo biti v prvi boni črti za to. Mislim, gospa poročevalka, da ste šli v svojem poročilu v smer. Hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen... Najlepša hvala. Hvala lepa, Doris, za predstavitev poročila. Vse, kar si dejala, lahko samo podprem zato tega ne bom več ponavljala. Kar mi je zelo pomembno in eh, kar eh, se mi vedno zdi neprimerno v predlogih komisije je torej tržni vidik in da se komisija vedno znova o, želi izogniti temu, da bi vključevali razvoj osebnosti. Ne gre za to, da bi se borili proti gospodarski krizi. Torej, programi niso namenjeni temu, zato imamo premalo sredstev. Ravno tako ne mislimo, da bi s tem izkorenili brezposelnost med mladimi. Želimo samo dati možnost mladim, da se učijo, da se izobražujejo v tujini. Uh, da si pridobijo izkušnje, da k temu prispevajo k osebnostnemu razvoju, vendar pa s tem seveda ne moremo se boriti proti brezposelnosti. Torej, ne smemo zbujati lažnih pričakovanj, tega program ne more doseči. Če bi bil program temu namenjen, bi bil drugače zastavljen. Potem pa me tudi jezi, da razpravljamo o imenu. Pred kratkim smo imeli tukaj obisk šolarjev in učiteljica je dejala, da bi morali izkoristiti program Comenius, potem pa je nekdo dejal, morate se podvizati, kajti čez dve leti tega programa ne bo več. Torej, Sedaj že vidimo, kakšno škodo smo s tem naredili in zato mislim, da moramo poskrbeti za to, da takšnih um, špekulacij ne bo več, da programa ne bo več. Torej, mi moramo jasno zastaviti, da gre za šolanje, šport mlade in da omenjamo imena, jih ohranimo in tako cili ostanejo vidni. Zato moramo tudi povdariti, kateri so cilji, kakšni deli so programa, da lahko potem študente sami vidijo, kateri programi so bolj primeri za njih na mesto, da vse stlačimo v isti koš in potem ne bomo več govorili o teh programih. Mislim, da to ni tisto, kar si želimo. Zelo se veselim, da bomo tukaj v odboru jasno in glasno spregovorili z enim samim glasom še posebej, ko gre za proračun, da bomo na koncu dobili zelo dober, jasen program z jasno strukturo in z jasno proračunsko postavko in da bomo vedeli, kaj vsebuje in kaj ne. Z veseljem pričakujem nadaljne razprave. Najlepša hvala. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Hvala lepa, predsednica, za to zelo natančno celostno analizo predloga komisije. Razmo so vse najprej ne povem, da podpiram to razpravo tudi glede imena vseživljenjsko učenje. Se mi zdi predvsej bolj splošen koncept in zajema več točk, ki želimo zajeti v tej politiki. Erasmus je seveda znano ime, ampak mislim, da je to preveč omejujoče ime. Pomembni so tudi drugi vidiki, ki tukaj niso vključeni. Izmenjava dobrih praks, potem spostritev mreža, um, multilateralni projekti, projekti izobraževanja v državah članicah, vse to je bilo omenjeno. Nekateri programi so že uveljavljeni in so kar prepoznavni. To so že povedali prejšnji govorci. Sedaj moramo ohraniti to prepoznavnost, tako da bomo tudi vedeli, kakšni so naši cilji. Potem se pohosto zastavljajo tudi vprašanje, ali imamo za temi predlogi komisije kakšno strategijo ali bi upravljena analiza, ocena. Če je že bila upravljena, potem bi jo radi tudi videli. Ti programi marsikaj dobro delujejo, zakaj bi potem odpravljali ali pa spreminjali, potem ne bi bili ravno doslednika. Ne? Prav tako se popolnoma strinjam um, s tvojim zaključkom Doris. Mi smo politiki in mi moramo odločati o strategijah. Mi moramo odločati o proračunskih sredstvih, mi imamo tudi svojo pristojnost za to. Sedaj o tem govorimo. In mi ne moramo samo poštampljati takšnega predloga komisije. Mi imamo svoje predloge, moramo o tem razpravljati. Mislim, da se v glavnem vsi strinjamo o tem, kaj je treba storiti in podpirimo tisto, kar se ti predlaga, Doris. Oh, Gracias, presidenta. Gracias, Loris. Intentaré. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, Doris. Mislim, da smo rekli že skoraj vse. Prvič, ustrati moramo pri imenu. Zelo velika napaka bi bila, če bi program imenovali s tem imenom, zaradi tega, ker to ni najbolj primerno, da sam program, kaj ti ime ne pove, kaj vsebuje, po drugi strani pa povzroča zmedo glede sedajšnjega Erasmusa. Zaradi tega mislim, da bi morali ohraniti vse ostale znamke, ki so že vzpostavljene. Zelo težko je uvesti in tudi ohraniti znamko in škoda je bilo, če bi izgubili. Res je, da imamo nove pristojnosti na področju športa, zato bi morali tukaj dobiti več sredstev. Pogrešam pa tudi vprašanja, ki so v poročilu, kot je Evropski dan športa, spodbujanje avtohtonih športov športov z različnih držav, ki so del naše kulturne dediščine. Sedaj pa program Žal Mone. Sam nisem zagovornik subvencij, posameznih subvencij. Mislim, da moramo podpreti vse, da podpiramo vse programe in tudi nove, vendar pa bi tako dobili možnost, da bi tudi posodobili starejše programe. Bolje bi bilo, da bi opravili razpise za določene programe, ne pa da bi program oziroma sredstva določenega programa imenovali poimensko in dodelili. Govorili smo o zvišanju proračuna za 70 odstotkov, kar je veliko in tudi malo. Zanima me, zanima me, kam bomo potem porazdelili ta sredstva, pod katero rubriko bo to spadalo in mi v Evropskem parlamentu bomo seveda tisti, ki se bomo odločali o tem. To je vse. Glede splošnih smernic pa se popolnoma strinjam s tvojim predlogom. Najlepša hvala, gospod Kirko. Thank you very much, uh, chairman. Hvala lepa, predsednica. Erasmus je znan po marsičem. Tudi pri tem, da smo določili prednostne naloge. Ne vem, pred stoletji so rekli, ko dobim nekaj denarja, um, kupim uh, knjigo, če pa kaj ostane, potem še obleko in pa hrano. Sedaj pa pri Erasmusu, vidimo zmerno situacijo. S vami kolegi to podpiramo na splošno. Z Erasmusom tukaj um, pa imamo svoje specifične okvire. Zato mislim, da se potem pojavi vprašanje določena prednostnih nalog. Tukaj govorim o imenu um, Eme McClarkin, pa v svojem imenu ime, nažalost, tukaj ni. Gotovo se je pojavilo nekaj vprašanj glede obsega proračuna. Še posebno ne toliko glede velikosti proračuna, ampak glede tega, da 400 odstotkov očitno ne bo v celoti namenjenih kakšni konkretni prednostni nalogi. Če pri proračunih zaidemo v splošne koncepte, potem gotovo zaidemo v probleme. Na koncu gotovo ne dosežemo pravih konkretnih rezultatov, kot si želimo. Um, tudi um, Schema za nepovratna sredstva nas nekoliko skrbi. Mislim, da to mora doseči neko dodano vrednost. Ne vem, če je to tako in če bo to izvedljivo. Prav tako nas modijo podrobni pogoji, potem nadzor in tako dalje. To lahko pomeni kar veliko težav. To vem iz neposrednih izkušenj iz družnega kraljestva. Tam imamo različne sisteme takšnih nepovratnih sredstev. Potem program Jean Monnet, 80 um, milijonov za ta program. To je več kot pa celoten program za šport. morali bi biti proti elitnemu subvencioniranju. Predsednica, prej ste povedali nekaj zanimivih stvari na začetku. Mislim, da se z Marsičem strinjam. Vedno smo omenili, da Erasmus, če že kaj, mora spodbujati mlade. Kot dejali ste, zaposljivost in potem še vse ostalo. Ampak gledajte, na vsak način mora poskrbeti za to, da saj program za šport, ki ga pozdravljamo, mora biti usrotočen na um, tisto podporo za čim širše množice. Uh, Potrebujemo podporo za evropske mlade, evropske državljane, ki potrebujejo takšno pomoč. Mislim, da je šport v vsakem primeru dobra stvar, to je odlična priložnost, ampak moramo vključiti čim več ljudi, mladih ljudi, kajti oni so prihodnost Evrope. Ne pa tisti, ki so sedaj nekoliko starejši. Oni niso prihodnost. Pa še nekaj bi dodal. E, nekomercialni športni dogodki. Ne smemo um, obrati pristopa od zgore na vzdolj pri tem. Moramo tukaj predvsem spodbuditi um, množice k delovanju, k aktiviranju, tako da bomo vsi sodelovali, da se bomo spoznavali preko evropskih meja, da bodo mladi sodelovali. To je zelo pomembno. Moramo torej poskrbeti za to, da um, bi odpravili um, ovire. Ne moramo imeti, naprimer, um, takšnih um, meja, um, minimalno um, tri organizacije v petih državah in tako dalje. Ne, moramo ponestaviti pogoje, tako da bi vključili čim več lokalnih organizacij. Prav tako, naprimer, smo imeli že nekatere vodilne programe, naprimer pri razvoju podeželja, ki so bili zelo uspešni programi. Treba je vključiti mlade, široke množice, se osredotočiti na stvari, ki so za njih najbolj pomembne. To mora biti naše prioritete. Thank you very much. Martin Lukagard. Hvala lepa, Martin Lukagard. Thank you, Chair. Hvala lepa, predsednica se strinjam z marsičem, kar ste prej povedali na začetku. Tukaj se je oglasilo že veliko kolegov, zato mislim, da se bomo odbor lahko dogovorili o nekaterih skupnih točkah. No, vseeno bi pa tudi sam dodal nekaj stvari, pa upam, da ne bom ponavljal za drugimi. Nasplošno mislim, da je komisija predstavila dober predlog, marsikaj je izboljšala glede na prejšnji program, še posebno, ko je govora o racionalizaciji in pa ponastavitvi. Skupina Alde to podpira. Najmenjem štiri področja predloga, kjer parlament po mojem mnenju lahko marsikaj prispeva. Kot prvo, najbolj vroča tema se zdi ime. Ponastavitev je vodila v ter veliko frustracij med številnimi zainteresiranimi stranmi. To smo že večkrat slišali. No, res ni čisto jasno, kje um, je šolanje, pa izobraževanje, kje je vse življenjsko učenje, kje je usposabljanje v tem predlogu. Moramo obrati čim bolj konstruktiven pristop. Se strinjam s komisijo, da je Erasmus ena izmed najmočnejših blagovnih znamk. Zato bi morali to čim bolj veliko potezno tudi uporabiti. Ampak, gledajte, govorite o Komenjusu, o Leonardu, tudi oni so zelo zavezani svojim imenom. Zato moramo pripraviti nek kompromis, ki bo všeč vsem. Se že veselim sodelovanja v tem postopku iskanja kompromisa. Potem poglavje o mladini. Svet se je dogovoril o večjih poglavjih za mladino, to mislim, da je dobra ideja. To bi lahko odprli. Potem šport. Predlogo komisije so meni številni predlogi glede športa, ki so v redu, koristni. Še posebno bi rad podaril tudi, da je treba spodbujati zdrave preko telesne dejavnosti. Države članice bodo privačevali veliko denarja, če bomo pripravili državljane, da bodo pogosto izvajali športne dejavnosti. Marsikaj že poteka, marsikaj moramo podpreti in pa tudi pripraviti nekatere nove zamisle. Nekaj predlogov smo že pripravili in mislim, da bi jih lahko podprli. Potem ukrepi Jean Monnet in pa podpora za inštitute. Se strinjam, da je to res čudna odločitev. Ne vem, da bi dva podprli, šest pa ne. In ne vem čisto točno, kakšno stališče je ADEA, ampak osebno pa mislim, da bi morali podprti tudi vseh šest. Ker je to res ni logično. Ne moramo podpreti samo dveh, ne pa vseh šest. Toliko za začetek in to je vse z moje strani. Hvala. Veste, imamo jaz kam noč čas, herr Bagger. Zelo malo časa imamo, gospod Bago, prosim, da ne ponavljate tega, kar smo že slišali. Kaj se nas vode, eno kasonj? In še odvezli bomo vizočajno, ki je vaš tato. Hvala. Pozdravljam predlog komisije, ki vključuje tudi šport v večletni okvir. Tudi ukrepi glede športa so v skladu z programom EU za šport, ki je bil sprejet med mačarskim predsedovanjem predlogi so precej podrobni, ampak izvajanje pa je zelo splošno zastavljeno. Ne vem, kako bomo zagotovili ustrezno nadaljevanje že uveljavljenih programov. Kot tretje, tukaj imamo celosten program za mladino in morali bi spremeniti tudi vsebino, ne samo oblike. Sedaj, če imeli vse te različne nacionalne urade, bo težko izpostaviti prioritete. Vse življensko učenje je zelo pomembno, eh, ampak ni pa to edini cilj, čeprav je pomemben cilj. Potem medkulturno učenje to očitno ne bo del tega predloga, če bo tako ostalo. Sam podpiram to, da bi morali mladino opredeliti v posamečnem poglavju. Potem pa Jean Monnet, svet se je odločil, ampak sam kot poslanec pa podpiram tiste, tudi vas, predsednica, o tem, da je treba najprej vložiti vlogo in potem se dodeli proračunska sredstva. To torej pomeni, da bi imeli tri glavne natečaje, kjer bi bila predvsem pomembna čim večja kakovost programov. Zato mislim, da nima smisla, da naštijemo vse te institucije. Hast mich misverstanden, das habe ich nicht gesagt, aber Tega torej nismo rekli, o tem bomo še veliko razpravljali s Sabini. Zelo kratko, ker smo veliko tega že slišali, podpiram delovni dokument kot podlago za poročilo. Mislim, da je to prava smer. Sedaj pa še ime. Mislim, da tako kot Erasmus so tudi druga imena, blagovna znamka ko govorimo o komeniju s šolarjih, so to komeniju šolarjih, to sploh nima nobene zveze z Erasmusom. Veseli me, da je tukaj več predstavnikov komisije kot danes dopovdne, zato bom izrabila to priložnost, ko komisija eh, želi um, z obvezati 46 odstotkov, plačil 44 odstotkov, pa pušča za kasnejše odločitve kot manevrski prostor. Zanima me, kaj, kakšne namene ima s temi 44 odstotki. Ja, imate besedo. Gospod komisija. Ne komisar, ampak komisija. Uh, No, sem bil krati in ne bi govoril o čustih, ampak o tistem, kar ste predlagali. Tukaj mislim, da se o marsičem pomembnem strinjamo. Vsi se strinjamo o tem, da se zbržana pa mladina pomembni temi. Bolje treba povezati program z prednostnimi nalogami. Te so vse vsegojoče, o tem se strinjamo. Prav tako se strinjamo tudi o celostnem pristopu, torej na ravni EU, kjer moramo tudi vključiti formalno in neformalno izobraževanje in usposabljanje. Prav tako moramo to ponastaviti, o tem se tudi strinjamo. Prav tako pa upam, da se bomo kmalo strinjali tudi glede proračuna. Marsike se zdi, da se razhajamo, ampak mislim, da je samo prišlo do nesporazuma, kar pomeni, da v svojem predlogu nismo bili zadosti jasni in konkretni. Naj omenim tri, štiri točke. Kot prvo, mladina in pa pomembnost mladine. Seveda se nam zdi mladina zelo pomembna. Se strimo z vsemi tistimi, ki so to podarili. Namreč, brezposobnost mladih je ena izmed glavnih težav Evrope danes. Prav zato potrebujemo tudi celostno pristop pri tem. Gotovo se vsi strinjate z nami, da če se lotimo osipa, torej zahodnega opuščena šola, je to pomembno, da izboljšamo možnosti za mlade. Torej, če se lotimo vseh vidikov glede mladine, formalno, neformalno, kakorkoli že, glede izobraževanja, usposabljanja, je to pomembno. Pomembno je, da imamo celosten pristop. Drugo, kar bi rad izpostavil. Nekateri ste dejali, da je to samo ekonomski, izključno ekonomski pristop. Ne, niti slučajno nismo tega tako izpostavili. Morda se vam je ustvaril napačen vtis. Ta program smo vezali na obstoječi um, politični okvir, tudi izobraževanje um, in sposabljanje do 2020. Ta vključuje tudi pomembno socialno razsežnost. Potem bi imeli tudi poseben okvir za sodelovanje z mladino. Ta tudi vključuje posebno socialno razsežnost in pa tudi močan vidik aktivne udeležbe mladih. To se nam zdi pomembno. Prav zato smo prvič vključili tudi takšne politične reference kot glavni cilj našega programa. Prav, z tega vedika moramo poskrbeti za to, da bo ta program vključil kompleksna načela um, na področju mladine, um, športa, izobraževanja in ostalega. Tukaj mislim, da bi lahko storili še več, zato da bomo bolje pojasnili, kaj želimo doseči. Pa še um, zadnja točka, ker se nismo prav razumeli. Podrobnosti glede opisovanja ukrepov oziroma akcij. Če boste um, prepravili naše predloge bolj podrobno, boste videli, da so podrobne, ampak ni pa to opredeljeno glede posamečnih sektorov. Poglejmo si, kaj želimo storiti, naprimer pri mobilnosti ali pri visokošolskem izobraževanju. Naj citiram. Takole, treba je podpreti um, čezmejno mobilnost uh, visokošolskih študentov med državami udeleženkami. Ta mobilnost lahko pomeni naprimer to, da nekdo študira v partnerski instituciji um, ali pa um, v programu usposabljanja, ki druge in podobno. To želimo zapisati. Um, tudi v novem zakonodajnem okviru in pa tudi tukaj. Torej, mislim, da smo si bliže, kot pa si morda mislite. Tukaj govorimo med strokovnjaki, ko ste povedali, gospa um, Pak, to je dobro, to potem je dobra odločitev. Ampak mislim, da um, je prav, da um, nadaljujemo tisto, kar že počnemo tri, pri trenutnem NLP. Prav je, da to še nadgradimo in okrepimo. Številni predlogi pa niso v pravni podlagi, številni predlogi niso v pravni podlagi, ampak so v izvedbenem dokumentu. Zato je pomembno, da uh, ne mešamo jabolk in hrušk. Torej, trenutno pravno podlago za NLP ne priročnik, ne zvedbene um, odločitve, ampak NLP moramo primerjati z Erasmusom za vse. Potem pa seveda njemo samo dobrih novic, včasih se res morda ne strinjamo. Naj na primer omenim ime. Številni ste dejali, da to ime ni primerno, nekateri ste dejali, da morda je. Sveda, S parlamentom in svetom se bomo skupaj odločili. Vi boste sprejeli končno odločitev. Je bila pa upravljena zelo jasna analiza situacije. Ne samo o tem, ampak še o marsičem drugem. Mislim, da ste si imeli čas pogledati tudi oceno učinka. Tam je jasno zapisano, kaj smo dosegli. Pri Erasmusu mislim, da je očitno, da je to najbolj znana blagovna znamka EU. To je očitno. Zato se nam zdi pametno, da bi zdaj delali na te blagovne znamke, tako da bomo poskrbeli za to, da bo ta program prepoznaven, uspešen in znan med ljudmi. Tudi, ko parlament pripravi nove predloge ali pa pilotne projekte, uporabijo to ime. Tudi vi ste pripravili pilotni program, ki se imenoval Erasmus za eh, vajništvo, torej za vajence. Torej, to je pomembna blagovna znamka. Potem, kje se še ne strinjamo? Glede fleksibilnosti. Dali ste 56 odstotkov, potem je treba dodati še 5 odstotkov za um, upravo, torej to je potem 60 odstotkov in pa še nekaj več. Um, to bo konkretno določeno. Torej tukaj to ni bilo čisto res. Danes je težko govorimo o prednostnih um, nalogah um, vse do leta 2020. Torej, je pa treba govoriti o prioritetah, potem tudi o namaših zneskih za določene um, zneske in pot, um, proračune. Prav tako pa moramo zajeti tudi vse obsegajoče prednostne naloge, kar bo zelo naprimer um, mladino um, in pa vse žensko učenje ali pa kakšna druga um, področja, ki so zelo pomembna. Potem pa še upravljanje, predsednica upravljanje takšnega programa mora biti tako, da moramo imeti dosledna pravila. Torej, vsi ukrepi, strateško sodelovanje, mobilnost, politična podpora, vsi ukrepi morajo biti enako izvajanje v vseh državah članicah. Ali pa vsaj na enak način v isti državi. Pa še to danes ni tako. To mora sedaj izboljšati. Upravičenci bodo lažje dirali, če bo to tako, če bomo bolj dosledni potrebujemo sistem upravljanja, ki bo omogočal dosledne vloge vsaj v ene države članice oziroma vseh. Hvala lepa. Danke. Hvala lepa. Gospod Korel. Predsedujoča sem, zato moram biti previdna. Dragi gospod Korel, ugotovili ste, da se pri več vprašanjih strinjamo. To lahko tudi sama potrdim, pri nekaterih ne. Verjetno ste z veseljem ugotovili, da nekateri kolegi lahko sprejmejo to ime, vendar pa vam lahko zagotovim, da je večina proti. Ne gre za ime, ne gre za to, da hočem imeti prav. Razložili smo vam in tudi drugi so to storili, da gre za nesmisel, da je ta odločitev napačna. Zato moramo biti previdni. Samo zaradi tega, ker smo v resolucijah, ki niso k ničemer pripeljali, govorili Erasmus za vajence in imamo Leonardo, ki je program za vajence. Ne želimo dobiti smešnih predlogov, ki jih sedaj komisija uporablja za bumerang. To se mi ne zdi prav. Pri tem ustrajamo, ne želimo še naprej to um, poglabljati. Poenostavljanje. Poenostavljanje želimo doseči pri prašnjah, pri vlaganju prošen. To ne samo tukaj, ampak tudi pri Creative Europe. Ne gre samo za problem pri komisiji, gre za sporazum med komisijo, parlamentom in svetom, da moramo vse preveriti do zadnje vejce. Ne gre za zneske, s katerimi lahko obogatimo, ampak gre za zneske, ki jih tisti, ki so prosili za ta sredstva, resnično potrebujejo. Zato prosimo, da se programe poenostavijo. Zelo je čudno in presenetljivo, da se vsa sredstva resnično absorbira, kljub vsem oviram in zapletom. Pri strukturnih skladih sredstv ne absorbiramo, tukaj pa ja. Tudi gospa Fontrubel je to že dejala, da od inštitucij zahtevamo torej, um, poročanje in te inštitucije morajo prositi tudi za druga sredstva, ne samo od Evropske unije, za to, da preživijo. Bruš eh, je tudi primer za to, Maastricht tudi in uh, Trier, torej vse to so ideje, ki so bile potem uresničene v realnosti. Ni nam treba vse znova iznajti, kajti imamo stvari, ki zelo dobro tečejo že vrsto let, že desetletja, teh sedaj ni treba odpravljati. Zato prosim, da me podprete pri tem ali vsi ali noben, potem eh, se morajo vsi prijaviti s projektom, zato da sredstva dobijo. Vendar pa je to pretežko, to zahteva preveč menedžmenta, preveč upravnih stroškov kot do sedaj. To je vse. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, ki že nekaj tednov delajo na tem. Veliko smo že razpravljali o tem, ne gre za to, da želim imeti prav. Zelo sem bila hvaležna za program vseživljensko učenje in da lahko pod tem imenom delamo to, kar želimo. To ne pomeni, da če želimo spremeniti ime, moramo spremeniti tudi postopke. In še vprašanje šport, tudi o tem se moramo pogovoriti, gospod Kirkop. Gre za vprašanje, ki se bo pojavilo, ko bomo posamično glasovali in se pogovarjali o posameznih stvarih. Tukaj je veliko vprašanj in možnih vključitev, ki jih lahko še izpostavimo. Še nacionalne agencije. Kar agencije potrebujejo, je skupen portal. Torej, da portal Comenius v Nemčiji upošteva tudi to, kar se dogaja pri drugih programih. Komisija dela na tem. Upam, da bomo to dobili tudi pri novem programu s starim imenom. Če imamo zelo dobro idejo, kot je vse življensko življenje. In če imate kakšen boljši predlog, potem prosim. Komisija je prisotna. Draga gospa Andersen, še vam bomo dali besedo, torej, da lahko predstavite delo, ki poteka v svetu. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Najlepša hvala, da ste mi dali možnost, da lahko poročam v tem odboru o opravljenem delu v svetu, o predlogu tega programa v čase danskega predsedstva. Za začetek bi rada dejala, da seveda spoštujemo vlogo Evropskega parlamenta v tem procesu. Svet pričakuje rezultate prve obravnave v Evropskem parlamentu. Svet eh, je že začel s pogajanji o pravnih aktih znotraj MFF-ja in eh, dogovorili smo se o eh, delnem pristopu, dosegli smo delni politični dogovor o vsebini. To vključuje tudi predlog za program, ki ga imamo pred seboj. Ta pristop smo sprejeli 11. maja na sveto ministro. Te gre za eh, delno, delni sklep, zaradi tega, ker pričakujemo rezultate Evropskega parlamenta in tudi zaradi tega, ker ne vključuje vodnih naved elementov, ki se navezujejo na proračune, torej kjer odločitev še ni, kot naprimer v primeru finančne uredbe. Delan skupni pristop vključuje integriran, ponostavljen in glavni pristop na, na področju izobraževanja mladih in športu kot v enem programu. Torej, prepričani smo o koristih integriranega programa, ki vključuje uradno, neuradno izobraževanje in vse sektorje, s tem, da še vedno poštevamo posamezne načilnosti vseh sektorjev, kot je to sedaj v primeru različnih programih. Povdarili smo različne šolske sisteme v državah članicah. Izobraževanje odraslih je poseben sektor. Predlagamo pa tudi različne prestope pri različnih sektorjih, kot tudi avtohtone športe. Vse življensko učenje je torej bolj splošno kot prvotni program. Glede vidika vse življensko izobraževanje je pomembno, da podarimo, da kljub podpori integriranega programa in novih možnosti, da povezujemo neuradno, uradno izobraževanje sektorje, je postalo jasno v svetu, da mora element mladih biti bolj viden. Zato ta pristop vključuje predlog za poseben, lo, posebno ločeno poglavje za mlade in da mladi morajo postati posebna ciljna skupina ali imamo tri poglavja s tremi postavkami. Sektor za mlade je strukturiran enako kot sektor za urjenje, izobraževanje in šolanje. In še druge spremembe, ki so zanimive za ta odbor, so, da smo kazalnike oduzeli iz pravnega akta. Odbor za program lahko evalvira različne konfiguracije in države članice morajo v skladu s tem delim splošnim pristopom se odločiti o svojih strukturah s tem, da se spoštuje evropsko zakonodajo in finančno uredbo. delni splošni pristop je črtal navedbe o enotnem koordiniranem organu ali nacionalnih agencijah. Torej, nacionalne agencije imajo pristojnosti, ko izvajajo programe. Vse inštitucije so vključene v ta splošen pristop. In še za konec delni splošni pristop ne predvideva novega imena, kot je naprimer predlog komisije Erasmus for All. Pripričana sem, da bomo dosegli dogovor med vsemi tremi inštitucijami. Najlepša hvala za to, da ste mi dali besedo. Najlepša hvala. Sama še že podala zaključne besede, rada bi se zahvalila komisiji, da ste pripravljeni na sodelovanje tako kot tudi svetu. Brez tega programa ne bi bilo. Zato imamo postopek so odločanja. Vsi sedimo pač v istem čovnu in vsi se moramo potruditi za to, da gremo v isto smer imamo še nekaj ovir, ki jih lahko skupaj tudi premagamo. Najlepša hvala za razpravo. Julija bomo imeli še eno razpravo, takrat pa bomo vedeli tudi kaj več o strukturah. Z našimi predlogi za spremembe in z dodatki lahko sedaj komisija deluje naprej. Najlepša hvala, da smo imeli tudi predstavnika pravne službe. Eva in gospa Pfeiffer, zelo smo veseli, da ste opravili tako dobro delo. Gre za zelo težko področje, brez vas delo ne bi bilo tako dobro. Najlepša hvala. Sedaj je razprava zaključena in gremo na naslednjo točko. jetzt, äh, zu Punkt 12 gehen. Sedaj gremo na točko 12. Ker imamo tukaj poročevalce za proračun za leto 2013 in bi se radi z njim tudi pogovorili. Sprečujem, bi lahko povedali več podrobnosti o časovnici. Zapročilo je razum za vse. 19. 19. julija na zadnjem eh, sestanku pred poletnim odmorom imeli še eno razpravo, poglobljeno razpravo in septembra bomo to še enkrat predložili poročilo, potem boste imeli priložnost tudi, da vložite predloge spremembe in novembra bomo o tem odločali. Torej, zadeva smo preložili za po počitnice. Sedaj gremo na 12. točko, ker imamo tukaj poročevalca iz odbora za proračun. Komisija je 25. aprila pripravila prvotni osnutek proračuna za leto 2013 Imeli smo že kar nekaj dejavnosti na tem področju. Iz odbora za proračun smo dobili prošnjo, da pripravimo število pri pilotnih projektov in preparatory action, zato da se komisija na to lahko odzove. Potem pa se bomo odločili in premislili, katere predloge spremembe bomo ložili. Imamo tudi mnenje odbora za proračun. kjer nam bo poročevalec eh, predstavil prioritete za kulturo. Potem imamo pa tudi predloge sprememb sveta za ta prvotni osnutek proračuna. Hanu. Pojdete tja zadaj, sedaj pa damo besedo. Latijo. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedajoča, da ste, nas, da ste me povabili na sestanek vašega odbora, da predstavim proračun za leto 2013. Kot veste, je postopek sprejetja proračuna zelo dolgotrajen. Začne se s smernicami, ki smo sprejeli marca na plenarnem zasedanju. Na naslednji seji odbora za proračun pa bomo razpravljali o mandatu za trialog. Zelo koristno je, da sodelujemo s posebnimi odbori, kajti v času krize je nujno, da osredotočimo sredstva glede na prioritete Evropskega parlamenta to nam omogoča najboljšo porabo sredstev, ki jih imamo na voljo. V času krize smo izpostavili prioritete za leto 2013, ko doživljamo krizo, zato smo se osredotočili predvsem na rast in na zaposlovanje še posebej mladih. očitno je, da želimo ustreči vsem odborom, glede na njihove prioritete, vendar pa je treba podariti tudi to, da gre za zelo težaven proračun. Kajti pri prejšnjem finančnem obdobju 2007-2013 smo imeli veliko obveznosti, sedaj pa imamo plačila in moramo plačati za odobrena sredstva obveznosti iz prejšnjega obdobja. Komisija je prosila za zvišanje odobrenih plačil za obveznosti za 6,8 odstotka. Prepričan pa sem, da veste, da želimo doseči da dobimo večji del sredstev za področja, ki so prvotnega pomena. Sodelovali bomo z vsemi pristojnimi odbori, da to tudi dosežemo. In še, sedaj še o pilotnih projektih in pripravni dejavnosti, da najboljše porabimo sredstva. Smo se letos odločili, da bomo sprejeli postopek, ki nam omogoča pilotne projekte in pripravne dejavnosti v osnutek, ki ga lahko potem tudi uresničimo. Imamo že časovnico, ob koncu meseca bomo upravili predstavitev v vseh odborih glede naših predlogov. Ti predlogi bodo potem predani naprej komisiji, ki bo ocenila in podala prvo oceni, oceno o izvedljivosti. Ob koncu julija pa bomo dobili potem oceno o možnosti izvajanja pilotnih projektov in pripravljanj dejavnosti na začetku septembra. Pa če mm, bom potrebno, bomo seveda prilagodili predlog in glasovali o teh pilotnih projektih in pripravljalnih dejavnostih. Odbor za proračun pa bo potem upošteval pripombe posameznih odborov. Vključili bomo samo tiste predloge, ki so ki jih lahko izvajamo, kajti v času zelo okrnnih sredstev ne moremo dopustiti, da bomo kopičili sredstva za projekte, ki ne bodo nikoli ugledali luč. Zato bomo počakali na prvo oceno in sprejeli samo tiste projekte, ki bodo izvedljivi. In sedaj še programi, ki vključuje ta odbor. Glede tega pričakujemo še oceno vašega odbora. To vedno storimo v odboru za proračun. Seveda v odboru za proračun ne moremo sprejeti vseh predlogov, vendar pa v času gospodarske in finančne krize moramo biti zelo občutljivi za določena vprašanja in vi nam morate povedati, kako lahko sredstva najbolje uporabimo in izpostaviti tudi negativne prioritete, kajti če bomo morali rezati sredstva, potem lahko odbori določijo tiste projekte, ki so dosegli zelo slabe rezultate in zato bomo delali na podlagi vaše ocene. Ko se bomo pogajali s svetom, bomo upoštevali vaše mnenje glede zmanjšene sredstev, če bo to potrebno. Najlepša hvala. Äh, Hvala lepa. Prej sem želela dati besedo kolegu Laviji, oziroma preden sem želela eh, dati besedo mm, kolegu Laviji, ne povem, sem želela povedati še sledeče. Sedaj smo zbrali predloge poletnih projektov v odboru. Sama sem eh, unesla tri, ampak ne vem, kje so se izgubili. Julija bomo glasovali temelič na osnutku proračuna. Tako smo storili tudi v preteklem letu. Če bomo se zdaj čakali na osnutek sveta, potem bo to že poletni premor in tako ne moramo ravnati. Torej, pripravljalne akcije in pa pilotni projekte uh, bomo obravnavali že julija oziroma v njih bomo glasovali julija. Proševalec pa bo potem dobil mandat zato, da ohrani eh, predloge komisije za vse proračunske vrstice. Tako smo ravnali v preteklem letu in tako bi morali ravnati tudi letos. To je smiselno, kajti nima smisla čakati na svet. Potem bo že prepozno. Sedaj pa dam besedo kolegu Lokegardu. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi poročevalcu. Hvala lepa, da ste nas ažurirali. Na kratko se bom dotaknil postopka. Kot je bilo že povedano, imamo številne proračunske naloge, imamo predlogo spremenj za splošni eh, proračun, imamo eh, projektne projekte in potem imamo pa še mnenje o prioritetah. Eh, dobil, razdelil sem vam eh, informacije oziroma dosjeje. Upam, da ste jih vsi prejeli. Če jih še niste dobili, potem jih še boste. Naš odbor ima uh, svoje odgovornosti, imamo tudi časovnico, imamo tudi uh, roke. Dobili pa smo tudi uh, obvest, tiskovno obvestilo, ki je spremljalo predlog se strani komisije. Komisija je sprejela osnutek proračuna 25. aprila in se sedaj mora predstaviti svoje stališče svet, kot je bilo že povedano. Eh, stališče sveta bomo prejeli pozno, kot je povedala gospa Pak, konec julija. Zato, da bi pa imeli dovolj časa za razgovore bomo sledili postopku v tem odboru kot v preteklem letu. Julija bomo glasovali o predlogu sprememb. Upam, da bom dobil mandat za predlogu sprememb in sicer septembra in če bo potrebno, bomo ohranili osnutek proračuna Evropske komisije, če bo to potrebno, ampak tega še ne vemo. kot lani moramo določiti prioritete, kajti marže so tesne, zlasti v 3B, kjer imamo 25,6 milijonov evrov, v razdelku 1A pa 29 milijonov evrov. Obe številki sta nekoliko višji kot v preteklih letih. Nisem našel dobrega razloga za to morda zaradi položaja glede plačil, ne vem. Ampak seveda je to pozitivno 25,6 v primerjavi za 15 iz preteklega leta. Ampak morali bomo določiti prioritete in razprave so se že začele v zvezi s tem. Sedaj pa nekaj o pilotnih projektih. Rok že imamo. Ne vem, zakaj projekti, gospe, pak do sedaj niso bili vključeni ampak a, prišel bom do odgovora na to vprašanje. To bom poskušal izvedeti. Izdelan je bil seznam in ste ga tudi prejeli. Videl sem, da a, imate ta seznam pred seboj. Četrtega junija se bo postopek nadaljeval. Do takrat bo komisija a, ocenjevala te zadeve in bo podala povratne informacije in te povratne informacije nam bodo pokazale, katere stvari so najbolj vidne, kot je že omenil poročevalec. Imeli smo že prvi sestanek, na katerem smo razpravljali o predlogih. Seveda, vsi predlogi v tistem hipu še niso bili na razpolago, ampak dogovorili smo se, da bomo nadaljevali se partnerstvom v športu. To smo sprejeli že v preteklem letu. In končno še nekaj besed o mnenju o proračunu. Odbor bo sprejel mnenje o prioritetah za proračun za leto 2013. Junija bom predstavil mnenje, glasovali pa bomo na začetku oktobra. Potem, kar se tiče uh, vseživljenjskega uh, učenja in pa mladi v akciji, eh, ta dva programa se zelo dobro izvajata, zlasti uh, program Erasmus, ta se je več kot odlično izvajal, popraševanje se nadaljuje. Torej, to ne, sporno ostaja ključna prioriteta za naš odbor. To je tudi uh, skladno s cilji uh, EU 2020 in v tem silu bomo tudi nadaljevali. Uh, Ne smemo pa pozabiti kulture in medijev in pa eh, kreativne industrije. Tudi to bo omenjeno. In ne nazadnje, izdelali bomo tudi prioritete v komunikacijski politiki. Državljanom moramo pomagati, da prejmajo raznolike informacije o EU. To je sedaj še bolj pomembno v luči parlamentarnih volitev leta 2014 predsed, gospa predsednica, nakratko je bilo to. To, torej to so bili razdelki teh treh akcij, ampak o tem bomo imeli še več sestankov v naslednjih dneh. Hvala lepa za tvoje delo. Ivan. Hvala lepa pripravljalni ukrepi in pa pilotni projekti. Sicer je to vse v, zelo v redu na področju kulturne raznolikosti, izobraževanja, pluralizma, množičnih medijev in športa, ampak mislim, da ne, moramo, da ne bomo dobili finančnih sredstev za vse to. To vemo že iz preteklih let in to je potrdil tudi poročevalec. Imamo možnost, da vnesemo predloge sprememb eh, k proračunu. mislim, da bi lahko uh, imeli določen vpliv tudi gled, preko predlogov sprememb. Nekateri ukrepi so bili do sedaj uspešni, naprimer šport, in te bi morali še naprej financirati. Ta hip sicer nimamo financiranja na področju športa, kajti to bomo imeli šele v naslednjem finančnem okviru. Rad pa bi izkoristil priložnost za to, da povem še nekaj, glede na to, da je tukaj poročevalec Levija. Morda nisem pravilno prebral, ampak ne izobraževanje, ne mladi nista prioriteta v proračunu leta 2013, bila pa sta prej v preteklih letih. Morda sem narobe prebral, morda je to moja napaka, ampak vemo, da bo leto 2013 zelo težko leto na področju financ in to je tudi težko leto v večletnem finančnem okviru, kajti Imamo tudi sredstva iz preteklih let, pravzaprav smo skoraj da na robu proračuna. In sicer v obdobju, ko se borimo proti brezposelnosti med mladimi, ki so zelo, zelo težkem položaju. Pa vendarle mislim, da moramo sprejemati ukrepe na področju mladih, tudi na evropski ravni. Več ne bom povedal, kajti veliko je bilo že povedanega in strinjam se. Hvala. Ivo Belet. Hvala lepa, gospod predsednica. Zahvaljujem se poročevalcu Laviji za njegov jasen uvod. Sedaj vemo, kje smo. Gospa predsednica, osredotočati bi se morali na prioritete, kot je vse življenjsko učenje. To je bila leta prioriteta za naš odbor. In zato smo tudi zadovoljni, da v, za, v zadnjem finančnem okvirju pri odobritvah za prevzem obveznosti in pa pri odobritvah plačil ostajajo enaki zneski kot v preteklosti. Upam, da bomo v naslednjem programu, ne glede na ime, ali bo to vse življenjsko učenje ali kaj drugega, pri tem ostali oziroma da ne bo prišlo do znižanja sredstev. Potem imamo tukaj še medijski programi in pa mladi v akciji, tudi glede tega smo zelo zadovoljni. Tukaj gre za minimalne izjeme, kjer nismo tako zadovoljni. Kajti odobritve za prevzem obveznosti so ostale na enaki ravni. In zelo se bomo zauzemali za to, da bi tudi v tem letu jasno povedali, da so to prioritete, ki so skladne s cilji v okviru programa 2020. In upam, da se ne bo nič spremenilo v zvezi s tem 2013. Obstaja velik konsens, kar se tiče športa. Onesli smo številne predloge glede športa in sicer eh, na področju pripravljalnih ukrepov, tukaj gre za 4 milijone, tudi v preteklem letu je bilo tako, to ni neverjetno veliko denarja, ampak vendarle moramo dati signal, da želimo ostati vsaj na tej ravni, kajti želimo ustvariti temelj za šport in to je zapisano tudi v dokumentu. V svojem dokumentu ste rekli, da moramo določiti prioritete tudi za pripravljalne ukrepe v naslednjem letu znotraj določenega proračuna, seveda. In na ta način želimo poskušati vključiti tudi izključene skupine in okrepiti uh, kohezijo in želimo pod, ki, torej tukaj gre za podporo dejavnosti, ki, mm, tukaj gre za športne dejavnosti, ki krepijo socialno vključenost. In eh, to naj bi veljalo za naslednje leto in za, le, za leta, ki sledijo. Gospa predsednica, naša vsem še en vaš predlog so, so skupaj z gospod Gunc in gospod Kosta se izdelali predlog v zvezi z visokošolskim izobraževanjem eh, študentov, eh, ki so Romi. Pomembno je, da je to vključeno. V Štrasburgu smo imeli pretekli teden zelo dobri sestanek. Prijeli smo 15-16 predlogov. Skupaj za vašimi je to 20 predlogov. Sedaj pa bomo videli, kdaj bo Evropska komisija sprejela odločitev. Strinjamo se z vami, hitro se moramo eh, strinjati v našem odboru in eh, zaupanje imamo oboročevalca, da bo vse skupaj na koncu dobro urejeno. In končno. Mislim, da bomo morali biti vsi nekoliko bolj eh, skromni. Kratka bom, gospod Lavija iz odbora za proračun se nam bo sedaj pridružil. Gospod Trupel sicer. Vemo, da vedno razmišljamo o možnostih, ki bi lahko prihranili denar. In sicer tam, kjer nismo dosegli ravno dobrih rezultatov. Ampak ravno v tem odboru je povsem jasno sledeče. Imamo čisto majhen proračun in stopna izvajanja je zelo visoka ljudem lahko zelo dobro razložimo, zakaj delamo dobre reči v korist državljanom. In to je moje sporočilo. V tem odboru nimamo možnosti, da bi prerasporejali denar ali pa da bi krajšali denar, kajti tukaj gre za izobraževanje, za dejavnosti mladih in državljanov. In tukaj gre za ukrepe, eh, ki se borijo proti brezposelnosti eh, mladih in to eh, je to, s čimer se ukvarja naš odbor. Hvala lepa. Torej, svoj predlog spremembe sem videla. Tudi sama sem jih nekaj unesla na področju kulture. Upam, da se bodo ti predlogi našli v parlamentu. Pred, že pred nekaj časa sem jih izdelala. Ne vem, kje so morda v mojem biroju, ampak ne verjamem, ker smo tam vedno zelo previdni. Vemo, da lahko delamo samo tako, kot smo prej povedali, hitro. Če, in sicer, če bomo vse eh, naredili v angliščini, če bodo predlogi sprememb v angliščini, potem bo šlo vse hitreje. Če želimo pohiteti, če želimo biti korak pred svetom, potem bomo morali to pač pogovtniti. Tako smo postopali že zadnjič in zato prosim, da se strinjate z menoj za ta postopek. Sedaj pa bi dala besedo gospodu iz komisije. A ne, še kdo? še nekdo, gospa Brežit Devos. Uh, Hvala lepa. Najprej bi rada upravičila gospoda Novca, ki ga ni z nami. Imam splošno pripombo, izobraževanje in kultura sta dobila kar precejšen oziroma eh, dodatna sredstva kajti to sodi na področje rasti eh, skladno z eh, strategijo 2020. Potem vseživljenjski program. Dobili smo 13,6 milijonov več, kot je bilo to predvideno v finančnem programu in za mlade v akciji smo dobili 16,5 milijonov evrov, kar je 13 milijonov več, kar je bilo izvorno predvideno. To poudarja pomen ki ga komisija pripisuje tema dvema programama. Kar pa se tiče drugih programov, je bilo treba eh, upoštevati finančni program, kar pa pomeni za kulturo, za medije eh, je bilo povečanje nekoliko več kot en odstotek in pa manj je bilo sredstev za eh, Erasmus Mundus. Za šport bi pozdravili predloge za pilotne projekte. In marže so bile majhne in komisija želi ustvariti nekaj marž in sicer v 1A in 3B in to je tudi razlog za to. Sedaj pa bi dala besedo kolegu, ki je pristojen za informacije. Hvala lepa. odbor, proračun za komunikacije eh, nima velikih sprememb. Kar je že dobro v sedanjem kontekstu. Rad bi rekel sledeče. Pripravljeni smo se pogovarjati o vseh predlogih sprememb in takoj, ko bomo dobili vse relevantne informacije o tem, kaj ti, radi bi bili učinkovitejši in hitrejši pri obravnavi predlogov sprememb v primerjavi s preteklim letom. Kaj ti še vedno se ukvarjamo z rezervami iz preteklega proračuna. Zato si želimo sodelovati z vami, kaj ti želimo si boljše situacije letos. Hvaležni bomo za informacije, kar se da hitro in pripravljeni smo se z vami pogovarjati in sodelovati z vami, zato da bomo rešili takšne probleme že vnaprej, če bo to le možno. Hvala. Hvala lepa. Ali bi še kdo želel besedo? Gospod Lavija, želite besedo? Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa za to dobro razpravo. Nekaj je jasno. Komisija ima velik interes za pripravljanje ukrepe in pilotne projekte. Po drugi strani pa obstaja tudi velik interes za proračunske vrstice, kjer, imamo, kjer bomo imeli konec konca zelo malo manevrskega prostora. Pomembno je poskrbeti za to, da izkoristimo razpoložljive marže. Kolegu Ivanu pa sem želel podati odgovor. Dejal je, da podporo za mlade in izobraževanje, da podpore za mlade in izobraževanje ni našel. Kar se tiče prioritet 2013, smo od samega začetka rekli mladi in zaposlovanje za mlade. V proračunskem okviru je že bila to tema, pa tudi v okviru mandata za trialog, ki se pripravlja. To bo sprejeto julija. In Tudi v tem okviru smo določili, da je to prioriteta. Torej, izobraževanje in pa možnosti za, za zaposlovanje mladih in kultura. In to se odraža v številnih proračunskih vrsticah. Ampak tukaj imamo številne programe, vse življensko učenje in drugi. In ti imajo odličen vpliv in zato jih mora parlament nujno podpreti. In to bo gotovo. To se bo gotovo tudi zgodilo. Dobro, hvala lepa, hvala lepa, kolega Lavija, da ste bili danes z nami. Sedaj pa zaključujemo sa točko 12. Rada bi prešla k točki 13. No, Večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020, želite kaj povedati v zvezi s tem? Ne, je bilo že vse povedano. No, potem, ja, torej smo pri točki 13. No no? No. Nimam drugih komentarjev v zvezi s to točko. Torej, eh, imel sem pripombe o večletnem finančnem okviru. Govorimo o točki 13, večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020. No, izvolite beseda. Pa prosim, če ste kratki. proračunski postopek poteka torej v okviru večletnega finančnega okvira. Pred kratkem je bil to medinstitucionalni dogovor. To je bolj politični dogovor kot pa zakonodajno besedilo. Večletni finančni okvir določa večletni proračun o eh, naših večletnih programih. Lizbonska pogodba je spremenila status večletnega finančnega okvira. To bo sedaj zakon. Sprejeta bo uredba sveta in Evropski parlament bo lahko rekel samo da ali ne. Ne moramo pa spreminjati predloga Evropske komisije. Torej, sedanji okvir bo ja, ja, dokončan leta 2013. V parlamentu imamo začas, je začasni odbor določil želje parlamenta za nov večletni finančni okvir in komisija je izdelala predlog eh, v preteklem juliju. Sedaj pa proračunski odbor vodi pogajanja s svetom o uredbi. Ruski parlament ima zelo omajeno ulogo in zato bo um, uh, izdelano nezakonodajno poročilo in Evropski parlament bo podal zahtevo za naslednji večletni finančni okvir. Poročilo bo sprejeto oktobra in vsi odbori so bili povabljeni, da podajo mnenje. Sam bom predstavil svoje mnenje julija, potem pa moramo glasovati septembra. Mnenju, to, kar povemo v svojem mnenju, je pomembno, kajti Odbor za proračun bo povedal, ali bodo to, kakšne bodo prioritete in pa kakšno bo pogajanje se svetom. Svoje tem, v svojem mnenju bom uporabljal argumente. Mislim, da bi morali ja, podpreti argumente Evropske komisije za Erasmus za vse in pa ukrep program za državljane. Evropa za državljane. To je vse, kar sem želel povedati v zvezi s tem. Hvala. Ja. Kdo želi besedo? Nihče? Dobro. Potem pa počakajmo na osnutek poročila, pa se bomo potem pogovarjali o tem. Dobro, potem pa smo zaključili sa točko 13. Ali, je, ali želi povedati še kaj komisija? Torej, sedaj ste prisotni tukaj in lahko dobite besedo. Vedno sem tukaj, kadar me potrebujete, gospa predsednica. No, to je res. In to izredno potrjujem. Zato pa vas sprašujem, Ali želite povedati še kaj o večletnem finančnem okviru? Ne. O tem bomo še intenzivno razpravljali, ko bomo imeli osnutek poročila. No, dobro. Sedaj pa hitro k točki 11. Točka 11. Pri točki 11. gre za Evropo za državljane. Poročevalec je kolega Hanu Takola. Kot vsi veste, imamo veliko težavo z, s tem programom. O tem smo se danes pogovarjali že na sestanku koordinatorjev. Imamo predlog v zvezi s tem. Tukaj pa lahko rečemo samo da ali ne. Danes smo dolgo razpravljali o tem in dogovorili smo se, da a, tukaj Evropski parlament ni dobil velike vloge za lizbonsko pogodbo. Tukaj gre za poročilo za državljane. Oziroma, tukaj gre za program za državljane in neverjetno je, da mi tukaj nimamo vpliva na vsebine. Svet lahko vpliva na vsebine, mi ne. Zato smo danes zjutraj dejali, da smo pravzaprav mnenja, da je to nespremljivo. Kaj ti samo osmešili se bomo. In pred tem ne sme ostati. Izdelali bomo umestno poročilo, tako kot pri večletnem a, programu. In pravzaprav nam samo mečajo pesek v oči. Svet bo namreč storil to, kar hoče. Samo nevidezno nas sprašuje po mnenju in pravzaprav se bomo samo usmešili. In da bi to preprečili, smo danes eh, na sestanku koordinatorjev eh, o tem govorili in predlagala sem, da bi šli vsi, vse naše politične skupine in da bi poskušali predobiti večino med političnimi skupinami in sicer, da bi predlog zavrnili. Zavrnitev predloga pomeni, da ni programa. Zato morata svet in komisija razmisliti, kako se bosta na to odzvala. Kajti denar je treba potrošiti, denar, ki je na voljo in sicer tako, da bo to v interesu državljanov. Smo eno leto pred eh, evropskimi volitvami in ne moramo si privoščiti, da nimamo programa eh, Evropa za državljane. Seveda pa si ne moremo privoščiti imeti takšen program, pri katerem nismo mogli sodelovati. To je bilo stališče, ki smo ga zauzeli danes zjutraj. Orožili smo torej se, da bo še vsak od nas v svojo politično skupino in da bomo tam to temo obravnavali. Če se bodo politične skupine strinjale, da to pustimo eh, od premjera do premjera, bomo rekli ne. Tisti pa, ki menijo drugače kot naša pravna služba, boste morali nekako omogočiti da na konec koncev vendarle tako delamo oziroma ukrepamo kot naš, pravi naša pravna služba. Sedaj sem vam poročala o sestanku eh, koordinatorjev, seveda pa dam sedaj najprej besedo poročevalcu. Hano. Ne, arvoisa puhajotaja. En tiedä, onko mulla mitään lisää. Hvala lepa, predsednica. No, ne vem, kaj sploh lahko dodam. To je bilo bistvo razprave. Vsi smo zelo presenečeni nad izidom države, članice in komisija. Ne želijo, da se to prazdeli v dva razdelka, zato je morda bolje, da se to obravnava na politični skupini. Kaj ti to je potem, potem tudi precedens za delovanje Evrop evropske pohodbe, torej Lizbonske pohodbe, oziroma nedelovanja Lizbonske pohodbe. Lahko bi pripravili predloge sprememb, se mi zdi, no, ampak vseeno, konec koncev ima predsednica prav, najbolje je, da politična skupina o tem razsoja in potem bomo ugotovili, kako iti naprej. To je zelo resen projekt, zelo dober projekt. Ne smemo tukaj spasti kot kakšni klovni. V demokraciji pri glasovanju ne gre samo za to, da rečeš ja ali pa ne. najbolje, da poskusimo pripraviti čim boljše poročilo. Hvala. Äh, Najlepša hvala. Želi komisija kaj dodati? S gospod Reding in spravno službo smo se veliko o tem pogovarjali, zelo dobro poznamo njeno mnenje. Zdi se nam, da ne zagovarjajo pragmatičnega načina fantomskega soodločanja. Tako kot je to dejala gospa Reding, če želite podati vaše mnenje o tem, prosim, izvolite. Well, thank, thank you, Mrs. Hvala lepa, gospa predsednica. Sveda, sem si zapisala vaše pomisleke tukaj ne gre samo za Evropo, za državljane, ampak gre za še marsikaj drugega. Dobro razumemo vaše zadržke. Člen 3.2 ni bila naša najljubša pravna podlaga. Analizirali smo vse druge možnosti, poskušali smo se izogniti temu. Želeli smo, da bi bil parlament so zakonodajalec ampak po poglobljeni analizi naše pravne službe pa smo gotovili, da to ni možno. Edina možnost je bila, da uporabimo člen 352. Naj vas opozorim, kolegice in kolege, na vsebino programa pri programu se predvsem želimo sredočiti na državljansko drežbo in pa strvanje državljanov. To je bistvo predloga. Potem je tukaj še spomin. Tukaj bi lahko pravili člen 167, ampak to je bolj instrumentalna povezanost s sodelovanjem. Tekom spomina se lahko krepi koncept pripadnosti evropski ideji to moramo upoštevati tudi za prihodnost. Sedaj smo spremenili pristop in to je povezano tudi z novima člema 10 in pa 11. Tam je jasno v pohodbi zapisano, da je udeležba državljanov pomembna, ampak zaradi teh dveh članov še nimamo poblastil, da izvajamo programe. Prav zato smo morali uporabiti člen 352. Vmes je svet tudi oblikoval svoj začasni splošni pristop. Tudi kolegica, ki je predsedovala temu srečanju, je z nami in mislim, da bo lahko na koncu dodala še nekaj svojih besed. V splošnem pristopu sveta se je ta glavni vidik državljanske udeležbe še okrepil. Sedaj pa še glede postopka komisija morala ta predlog utemeljiti na členu 352. In to ravno zaradi zakonodajnih postopkov. Tako je piše. Ni mogoče oblikovati dvojne pravne podlage, če so um, predlogi medsebojno nezdružljivi. Svet in parlament po 352 in pa 167 delujeta na različne načine. Oba koncepta sta nezdružljiva. In to je tudi ena izmed vidikov ravnoteži iz Lizbonske pohodbe. Med različnimi pravnimi službami smo že izmenjali argumente. Mislim, da vsi vemo, kaj je na kocki. Želel sem še enkrat podariti to, da smo res upravili zelo poglobljeno pravno analizo in tako smo prišli do tega sklepa. Ne gre za to, da želimo sedaj dokazati svojo moč. Ne, to je bila pač poglobljena pravna analiza. Najlepša hvala. Tudi mi smo poglobljeno razpravljali in eh, prišli do drugačnega zaključka. Naša pravna služba je podala drugačno mnenje kot vaša. Zato bomo oblikovali drugačno stališče in v skladu s tem tudi postopali. Naš poročevalstva Senci, ki gospod Lene, ki je v odboru za pravne zadeve, je ravno takšnega mnenja, kot je podala pravna služba. To vam verjetno ne povzroča nobenega strahu, mogoče pa bi vseeno lahko malce strahu tudi začutili. Še svet, zvolite. Sorry. Thank you very much, Madam Chair. I'm very sorry for the. Hvala lepa, gospa predsednica. Se pravčujem, da sem napravila takšno zmedo. No, naj se navežem na vaše zaključne misli. Eden izmed glavnih izzivov med pročevanjem pretoka, je bila gotovo izbrana pravna podlaga. Ta zahteva soglasnost v svetu, to ne pomeni običajnega zakonodajnega postopka. In na koncu to privede v predvsej zapletene nacionalne postopke v nekaterih državah članicah. Odvali smo se na želo držav članic in zato smo se na koncu v imenu predsedstva odločili za to, da pravna služba zaprosimo za mnenje. Naj zagotovim vam, predsednica in pa vsi poslanci, da je bilo vprašanje pravne podlage za svet zelo občutljivo vprašanje. Številne države so izrazile svoje zadržke, tudi glede posebne vloge, ki je dodeljena Evropskemu parlamentu sedaj se ne bi zapletala v pravne tehnike, sama namreč nisem pravnica. Dve tematski strukturi, dve tematski strukturi sta povezani um, in zato na koncu nismo imeli obrne druge izbire, kot da izberemo to pravno podlago, kot smo jo. Hvala lepa gospodu Takolu, poročevalcu zato da ste podali to pobudo in organizirali srečanje med tremi pravnimi službami. 21. aprila je poteklo to srečanje. No, kot ste povedali, gospa predsednica, nažalost niso prišli do nobene pametne rešitve. Hvala lepa, gospa predsednica. So has bei uns immer, wenn du drei Najlepša hvala. Pri nas eh, vedno rečemo, da če vprašate tri pravnike, dobite tri različne odgovore. Tako je tudi v pravni službi. Pri nas v parlamentu ni tako, kot ste dejali. Gre za demokratično udeležbo pri programih tudi pri nas gre za demokratično udeležbo pri tem programu. Zaradi tega se tako razburjamo. Ne želimo vsega zagotoviti za naše državljane in vse omogočiti, vendar pa gre tudi za nas. Torej gre za demokratično verodostojnost pri vsej tej zadevi. Svet je delal za to. To je čudovito. Verjetno ste zelo do, pripravili zelo dobre prispevke, vendar pa tudi mi, gospod Takula, ki je poročevalec, želi unesti dobre ideje in želi spremeniti stvari, ki niso dobre. Ne morem verjeti, da evropski hiš ne bomo več financirali in da bodo imeli samo še evropske projekte. Torej, bomo uničili vse, kar smo delali v teh letih. Seveda pa ne morem nič novega predlagati, ker lahko predlog samo potrdim ali ga zavrnem. Mislim, da je pred nami še zelo zapletena pot, zato prosim vse politične skupine, da zavrnemo predlog. Tudi naš kolega Lene je takšnega mnenja. Potem pa naj svet in komisija premislita, če mogoče ne bi bilo prav, da sprejmeta mnenje Evropske, um, pravne službe Evropskega parlamenta, da bi zagotovili demokratično udeležbo naših državljanov. Če pa mi ne moremo sodelovati pri odločitvah, pa tega ne bomo imeli. Naj povem hrvaškim kolegom, da imamo prvič hrvaško tolmačenje v kabini številka 27, gospod Matošek. Torej, vemo, da vi zelo dobro govorite angliško, nemško, vendar pa imate danes tudi tolmačenje v hrvaščino. Ano je to vse, s tem je razprava zaključena. Zahvaljujem se komisiji za prisotnost in tudi svetu. Zdaj pa naj se vrnemo na to, kar smo danes že omenili. Kje je sedaj gospod Ljukegard? Je že odšel? Na sestanku koordinatorjev smo govorili o tem, da se bomo skupaj s koordinatorji odločili, če bomo odprli rezerve iz proračuna. Komisija je obljubila, da dela na tem. Do srede junija imajo čas za to, kot je omenil gospod Lukegard. ker sem ga prosila, da poizve, če dela na tem, je podal osnutek in mi ga poslal danes, ki je osnutek, zaradi tega ga še nismo razposlali. Tega še ni nihče videl, razen pristojna služba v komisiji. Tudi sama sem to pregledala. V vsakem primeru vidimo, da je komisija pripravila strateški predlog in se pomaknila v smer, ki si ga zamišljamo tudi mi. Torej, eh, gre za nove izzive v novih ozorcih oziroma naša realnost se spreminja hitreje kot darkoli. Torej, grejo v smer, za katerega mislimo, da je prav. Naša komunikacija se mora naprej razvijati, naprimer, in pa moramo vse skupaj uskladiti za stabilnostjo, rastjo in zaposlovanjem in opominjati državljane o našem končnem cilju. To zahtevamo od komisije. Mislim, da so na pravi smeri. Če si tako na hitro pogledamo, gre za skupek idej, do sredine junija pa morajo do, to do konca izdelati. Sedaj bi vas prosila, da gospodu Polgarju pripravimo in ponudimo nove predloge, nove ideje in zato prosim, da potrdimo delo odbora za proračun, ki bodo obravnavali to vprašanje na odboru pročen za jutri. Gospod Lukegard, izvolite. Jaz to sem izumel, ampak vedel. Na no, sedemo, prvi snutek tega, kar se želi doseči. Lepo je, da smo to dosegli tako hitro sedaj treba sprejeti odločitev. Pripričan sem, da cela ekipa zelo trdo dela in želi pripraviti nekaj koristnega. Lahko rečem, da skupaj razumemo, kaj želimo doseči. Edino, kar me skrbi, predsednica, pa je, da če se daj sprema to odločitev, bomo nekako prekinili ta zelo občutljiv postopek. Kot sem že večkrat povedal danes, meni se ne zdi potrebno, da takoj sprema to odločitev. Prej sem malce raziskal zadevo in očitno ni kakšnih težav če to za 2-3 tedne preložimo. 19. junija bo poteklo naslednjo zasedanje v odboru za proračun. Pogovarjal sem se s kolegi, ki so kar s proračunom in dejali so, da lahko takrat spremljajo to odločitev. Tudi mi imamo 19. junija sestanek. Gre samo za praktične podrobnosti. In to je vse. Moramo izpeljati ta postopek in sodelovati, ne pa da preveč pritiskamo na ljudi kot že omenjeno, gospod Zaporko smo se dogovorili in stisne se si roke, da bova tukaj skupnega mnenja, ampak nismo še čisto na koncu postopka, zato ni primerno, da tako izpremo odločitev. Lahko počakamo do 19. junija, zato res predlagam, kolegice in kolegi, da takrat pozneje spremo to odločitev, da najprej formalno preložimo ta postopek sedaj. moramo si dopustiti nekaj časa, da pozneje sprejmemo to odločitev. Na takšen način. Zag. Zdaj pa smo tam, ker smo bili danes jutraj. Rečeno mi je bilo, da če zdaj ne rečemo da ali ne, ne bo jutri ali pojutrišnjem odbor za proračun to sprejel in potem bo do zadeve tekle. Potem nam ni treba reči ničesar več. Moramo pa reči ne zato da bomo enkrat lahko rekli da. Kajti, gospoda Polgarja smo res počgali, da naj dokument, ki je sedaj v pripravi, da zagotovila se mu, da če boš besedilo v smeri, ki jo pričakujemo in tako ti si imam, da bomo potem besedilo podprli, in da, da bo potem lahko do 17. Eh, predložil dokončani dokument. In mislim, da bomo enostavno izpadli smešni, če bomo še naprej delali na tem, da otežujemo nekomu življenje, ki pa ima dobre namenje. Gospod Polgert je pripravljen z nami sodelovati, eh, pozno je eh, dobil to delovno mesto, ampak zadeve je razumel. Ampak mi lahko hitro delamo na stvari, pri njemu pa je tako, da se mora na široko posvetovati. Dobiti mora žegen gospe Reding in tega ne more pridobiti v treh dneh. In dejali so mu, da bo vse to teklo do 17. ampak dejstvo je, da zadeve ne tečejo tako. Zato bi morali ravnati tako, kot smo se odločili danes zjutraj. Še enkrat, gospod Lokegard, potem pa uh, sprašujem kolegice in kolege, kaj menite o tem. Prosim. Gospod Lokegard, še enkrat. Yeah. Ja. Well, Hvala. Razumem. Sedaj moramo to rešiti. Ampak koga bomo tako zadovoljili? Mi, komisija in pročunski odbor, bomo zadovoljni, če na sredi junija dosežemo ta dogovor. Torej, za koga bi to sedaj spremljali? seveda lahko več pridobimo kot odbor in kot parlament, če si vzamemo še kakšne tri tedne za pogajanja. Zato res ne razumem takšnih argumentov. Z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak mislim, da se lahko vsi strinjamo o tem, da če bi imeli še dva, tri tedne, bi bila situacija boljša. Ne vem, koga bi ravno užalili, če to strinjamo. Morda je to uredo za komisijo, ampak. Ne vem, že devet mesecev smo se borili za to, da smo prišli do te točke. Sedaj imamo možnost, da nekaj dosežemo. Sedaj potrebujemo samo še dva, tri tedne več. To je vse. Mi se tukaj strinjamo tudi s komisijo. Zato res ne razumem teh argumentov. Torej, dobili smo različna navodila. Sama sem se pozanimala pri sekretarjatu odbora in dejali so mi, da se moramo danes odločiti, da se bodo lahko 31. odločili, če ne bomo ničesar eh, dejali, potem bo šlo skozi ali pa sedaj rečemo ne in bomo to potem preložili in rečemo ja, da bo gospod Polgar potem lahko izpeljal do konca, kar si je zamislil. Marko Skorije, kako naj torej ukrepamo? Si, si, na, mislim, da je prišlo do smede. Očitno imamo različne informacije. Gospoda Loki Karta sem poslušal, pa tudi gospod Pak. In zdi se, ko da imamo pred seboj različne informacije. Če je stvar takšna, kot pravi gospa Pak, potem res ne moremo zapravljati časa. Potem bi res tako, morali takoj do jutri dati svoj odgovor. Ja, ich teile das, was Markus. Strinjam se s tem, kar je dejal Markus Kurija. Če imamo takšno časovnico, torej, da se bodo jutri v tem odločenem odboru za poročen, tako je dala tudi Helga von Trippel, potem pojutrišnjem, dobro, potem moramo gospodu Polgari dejati, da uživa naše zaupanje, vendar pa potem od njega pričakujemo, da pripravi ta dokument tako, kot ste se vi z njim dogovorili. Da bomo lahko potem se na podlagi tega naprej odločili in eh, naslednje leto lahko zopet potem zberemo rezervo, ki smo jo sedaj morali sprožiti, če bo treba. Ne smemo pa sedaj tega blokirati, ker vsebuje ta dokument zelo dobre predloge za financiranje. Vendar moramo to jasno povedati gospodu Polgarju. To, tako smo slišali zdaj mnenje dveh skupin. Alde. Danes sem se skušala pozanimati glede časovnega pritiska v odboru za proračun in da lahko najdemo način, kako bi lahko napredovali. Gospod Polger sedaj še enkrat podare, kako zelo nujno je to vprašanje. Veliko dela že vnaprej je pripravljeno in čeprav nisem koordinatorka, če pa lahko povem svoje mnenje, mislim, da se lahko strinjam s tem gospodijski. Oh, um. Good werden wir dem Budžetkomitee ein positives Signal geben und ich werde potem bomo dali odboru pozitivni signal gospodu Polgarju bomo napisali pismo da bomo kot pristojni odbor sprožili rezerve, vendar pa pričakujemo od njega, da upošteva naše želje in da pripravi dokument do junija. Je sedaj jasno? Dobro. S tem je razprava zaključena. Potem pa gremo na točko 14. Martin. I think, uh, <laughs> well, some members have tried. No, nekateri poslanci so želi prikazati, da tukaj potrebujemo več zaupanja. Tukaj sem sam. Sam sem se pogovarjal s gospodom Polgorom in se bom. Samo zaradi dialoga z gospodom Polgorom lahko sedaj sodelujemo. Tu ne gre za nezaupanje. Že sedaj smo dosegli zaupanje z drugo stranjo. Zdaj vem, kaj želite povedati, ampak tukaj ne gre za to, da ne bi drugim zaupali. Mi smo se pogovarjali z gospodom Polgarem, mi smo govorili ta dialog in smo jim zaupali. Mi smo jim verjeli, jim zaupali, sedaj pa čisto po drugi poti. Vse je bilo rečeno in ne vem, upam, da se bo vse skupaj v redu steklo, če ne pa smo porabili veliko časa za nič. Ja, se strinjam z vami. Bomo to, gospodo, povedali sicer prijazno, ampak odločno. Tukaj mislim, da nekdo zelo pozorno posluša. Sledi naši razpravi. Res upam, da nas ne bo razočaral. Do sredine junija bomo počakali. Dejal je, da bo to pripravil do sredine junija. S tem zaključujem točka 13 in gremo na 14. točko, gre za študijo zvane Evropska okvira za kvalifikacije, ki, je pred, ki jo bo predstavil Simon Brug, raziskovalec. Kje je? Izvolite. For, uh, for uh- Hvala lepa da ste mi dopustili možnost, da predstavim rezultate študije. Kandaja, raziskave na nizozemskem, je opravila to študijo, to sem pravil skupaj s kolegi, na predstavnika je točk, najprej o zadnje informacije, potem cilj te študije in potem še nekaj informacij o ocenovalnem okviru, ki smo ga uporabili za to študijo potem pa bom prešel še na glavne zaključke študije in na koncu še zaključki priporočila in upam, da bomo potem imeli še nekaj vprašanje podgovorov. Najprej ozadje. Ekologski okvir za kvalifikacije in vseživljenjsko učenje je okvir iz evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja. Naš cilj pa je, da eh, spodbujamo vseživljenjsko učenje in pa mobilnost delavcev. Priporočilo parlamenta in pa sveta z 23. Um, aprila 2008 je predlagalo, da države članice EQFU umestijo na evropski okvir do leta 2010. Tako da bodo na nacionalni ravni v skladu z evropsko ravnjo ali pa da so vsaj prilagojene. Sedaj pa je drugi rok 2012 vsa, vsi certifikati, sprečevala, potrdila, eh, mora biti v skladu z EQFM. Država članice so se sklicovali na dosežene rezultate, spodbude so neformalne pa formalno učenje, prav tako so države članice uvajale tudi eh, načelo kakovosti pri izobraževanju in pa usposabljanju države so tudi opredelile koordinacijske točke, tako da bi povezali um, Evropski okvir za kvalifikacije in nacionalne okvire za kvalifikacije. Cilj študije je bil to, da upravimo neodvisno oceno trenutnega stanja pri uveljavljanju EQF-ja. Glavni cilji so bili to, da proučimo, kako se države soočajo z izzivi, ki se pojavljajo pri uveljavljanju Evropskega okvira za kvalifikacije. Prav tako smo tudi želeli obrati določene pristope, um, ugotoviti, kako učinkoviti so te pristopi, ter pa Poskušali smo povedati, kako bi lahko država članica bolj učinkovito pa smotrno dosegla svoje želene rezultate. Potem metodologija te študije. Probili smo več korakov. Najprej smo zbrali podatke o vseh državah članicah. Zbrali smo raziskave. Um, šest um, držav, Nizozemska, Avstrija, Združeno kraljestvo, Švedska, Polska in Nemčija so bile te države, ki smo upravili poglobljene študije. Na koncu smo potem upravili še um, dodatne analize in pa pripravili poročila. Sedaj pa okvir za ocenevanje. Zelo pomembno je, da najprej poskrbimo za tehnično uveljavljanje priporočil. Prav tako pa so tukaj še druga enako pomena vprašanja, ki jih je treba spostaviti v takšni študiji. Naprimer, oblika priporočil, relevantnost priporočil ter pa rezultati, kaj je bilo že doseženo. Na podlagi teh treh korakov, torej relevantnost, izvajanje in pa rezultati, smo prišli tudi do zaključkov in priporočil. Ta številka torej predstavlja evalvacijski okvir. Naj zletim tri glavne um, rezultate. Bo torej prišel te tri glavne okvirčke in potem prišel na priporočila in pa zaključke. Najprej glavni zaključek glede relevantnosti, glede dizajna priporočil EQF. Vse življenjsko učenje mora biti glavni um, dejavnik evropskega modela, treba spodbujati mobilnost delavcev za tudi večjo preglednost tega sistema. Treba poštevati tudi demografske spremembe, tehnološke spremembe ter pa globalizacijo ter pa večjo mobilnost delavcev tudi med tretjimi državami in pa EU. Potem še intervencijska logika. Um, sistem EQF je jasen, imamo jasne cilje, torej da se spodbudi mobilnost in pa vse življenjsko učenje kvalifikacijski okvir se zdi relevanten um, sistem za zasledovanje teh ciljev. Vsredotočili smo se na trg dela, ampak EQF je v glavnem seveda še vedno bolj izobraževalno orodje. Ni toliko namenjen trgu dela, ampak bolj izobraževanju, vsaj zaenkrat. Če se pogledamo širše okolje, kjer se umešča EQF, vidimo, da se v glavnem spodbuja na evropski ravni, je zelo povezan z evropskimi izobraževalnimi programi. Prav tako se spoštuje tudi načelo subsidijarnosti. Sedaj na svetovni ravni obstaja politični zakon, da bi vzpostavili takšne okvire za kvalifikacije. EQF je tudi tesno povezan z drugimi evropskimi pobudami in orodji, kot naprimer EQUET, EUROPAS, EQUAFED, EQUAFED, um, evropski standardi in smernice, evropski um, okvir za višjo izobraževanje ter pa potrebovanje um, in pa kvalificirane formalnega in neformalnega izobraževanja. Vse te pobude so med seboj povezane in se podpirajo. Zaenkrat še ne moremo ugotoviti, kako učinkovite so bile te pobude in pa kako so vplivali na EQF. Potem so tukaj še druge pobude, ki jih upravljajo nekateri drugi akteri oziroma generalne direkcije naprimer um, taksonomija za izobraževanje, ter pa um, direktiva o poklicni kvalifikaciji 2035 in pa IQF. E Še posebej glede zadnje točke bi omenil, da obstajajo nekatere razlike med IQF-em um, e kot sistemom, ki temelji na rezultatih in pa direktiva 2005-36, torej o poklicnih kvalifikacijah. Tukaj imamo pet različnih ravnik, um, kjer se tudi spremljivke um, spreminjajo. Treba bolje uskladiti oba sistema. Pogremo se glavne zaključke in pa tehnično izvajanje. Odprta metoda koordinacije je bila naša podlaga za delo prej sem že omenil načelo subsidijarnosti, to se upošteva komisija, pri tem lahko povezuje akterje, ampak države članice pa morajo opraviti delo pri tem. Treba je spodbuditi države članice pa komisije k sodelovanju in to se lahko stori z različnimi elementi, ki so tudi omenjeni pri odprti metodi koordinacije. Iz prejšnjih študij smo že ugotovili, da obstajajo nekateri pogoji za uspešno uveljavljanje. To je tudi podlaga za poglavje o tehničnem izvajanju, ki je tudi zapisano v poročilu. Kot prvo, treba je pripraviti um, politično sodelovanje držav članic za pripravo priporočil in pa politik. Prav tako treba zagotoviti, da um, imamo enake interese, potem visoko ravno institucionalizacije, Um, dostopnost specifičnih ciljev, pragov um, in pa kazalcev, vključnost in posodrovanje vseh zainteresiranih strani ter pa um, prisotnost um, konflikta med državami članicami, pri čemer mora obstati spodbuda um, za sodelovanje. Kot rečeno, to je zelo obsežno zapisano tudi v poročilu. Sedaj pa pač nimam veliko časa, zato sem omenil samo nekaj pomembnih ugotovitev in sedaj prihajam na to vidimo, da obstaja več razlike v situacijah v državah članicah. Izhodišne točke so bile različne. Naprimer, države kot Združeno kraljestvo Irska, Malta, Francija so že začele z delom na um, tem eh, okvirih za kvalifikacije. Ti okviri na podlagi rezultatov so bili že opredeljeni, zato so te države samo še nadgradile svoje delo in pripravili še referenčna poročila za IQF potem druge države, kot nove države in pa um, južne države, pa so morali prenoviti svoj sistem izobraževanja ali pa so morali na novo uvesti eh, takšen pristop v svoje okvirje za kvalifikacije. To je torej pomenilo več dela za te države. Prav tako so potem tukaj še države, ki so že imeli uveljavljene sisteme izobraževanja. V določenih oblikah so že vključili tudi principne podlage rezultatov. To torej, razliko obstajajo med državami, ampak kljub tem razlikam smo vendar ugotovili, da obstajajo skupni cilji za to, da bi zagotovili preglednost in pa medsebojno zaupanje pri EQF-jih v naših sistemih. Samo s takšnim zaupanjem lahko spodbudimo mobilnost delavcev. Cilji so torej skupni, izhodišča so bila različna, zato so države obrale drugačne smeri pri svojem uveljavljanju. Nekatere države so bile že bolj napredne in so že odpravili nekatere ovire in rešile probleme. Tako so tudi druge države lahko šle po njihovi poti. Druge manj napredne države pa se sedaj soočajo z nekaterimi drugimi uh, problemi in se sedaj učijo od drugih, ki so že rešili te države. Cili so, kot rečeno, skupni in zato je interes vseh držav, da je uveljavljanje na ravni držav članic temeljilo na zaupanje. Svetovalna skupina za EKF je sestavljena iz predstavnikov več držav in pa drugih zainteresiranih strani. Zbrali so izkušnje iz držav, ki so že uravljale svoja priporočila iz EKF ali pa pripravljale letna poročila. In na podlagi teh izkušenj so se pripravili tudi smernice za druge akterje in pa politične akterje, ki se soočajo s težavami na, na svojih nacionalnih ravneh pri tem pomenu tudi to, da države članice še vedno morajo dodatno delati na tem. Gonilna sila je spremljanje napredka, predvsem, če primerjamo napredek pri nekaterih točkah med različnimi državami. Namenim, naprimer, to, um, kako se um, zagotovi certifikat, s katerim se omogoči udeležba na visokošolskem izobraževanju. Država obstaja razlike, glede tega, kako rešiti to vprašanje. Nekatere države, svetovne skupine, za IKF, so bile že od vsega začetka vključene, ampak še vedno igrajo zelo aktivno vlogo in želijo poskrbeti za to, da bo proces še vedno potekal tudi v prihodnosti. Vedno se želimo spominjati na glavne cilje, ki smo si jih zastavili že na začetku. Potem uveljavljanje priporočil. Roki so precej kratki, 2010 torej za prve opise referenčnih poročil, potem 2012 za to, da se um, pokaže ikofa za um, diplomo, za certifikat eh, ali pa za življenjepise, na primer. To je bilo možnost truditi samo z dogoročnim sodelovanjem držav članic še pred izdajo priporočila. Že prej smo potrebovali povratne informacije od držav in eh, tako smo lahko začeli delati na osebini. Zaradi teh rokov so bile države bolj pripravljene začeti delati čim prej. Nekatere države ne bodo zaključile referenčnih poročil do rokov, ampak rok dveh let se ne zdi tako zelo problematičen. Bolj problematičen je drugi rok za drugo fazo referenčnih okvirov. Številne države sploh še niso začele z delom na druge fazi referenci Nekatere države so sicer že pripravile svoje referenčne poročila, ampak še vedno pa niso pripravile postopko za to, kako bi pri diplomah ali pa certifikati uporabili sistem EQF-jev. To lahko pomeni tudi določene nevarnosti. Če druga faza ne bo zaključena, potem je celoten projekt tvega. Če druga faza ne bo zaključena, potem bo težko doseči večje koristi za končnega uporabnika. Poglejmo si sedaj še tretji del, rezultati. V akademski literaturi obstajajo nekatere kritične ocene o uveljavitvi in pa učinkih evropskih okvirja za kvalifikacije. Vse to smo si pogledali te ocene so zanimive in to, je to dobra protiutež za izključno politično razmišljanje. No, ampak če pa kdo reče, da IQF e sploh ni prinaša nekakšnih rezultatov, pa je to zelo vprašljivo stališče, se mi zdi. Treba je tudi omeniti to, da v štirih letih je težko pri tako obsežnem projektu doseči zelo prepričljive rezultate. Poglej smo sli tri kategorije rezultatov. Torej, končni rezultat, output, kakšne dejavnosti že potekajo, kakšni so rezultati teh dejavnosti in pa kako je to povezano za večjo preglednostjo in pa udeležbo akterjev in pa potem učinek, kako se skupaj vodi v boljše in pa širše vseživljenjsko izobraževanje in pa večjo mobilnost delavcev. Glede rezultatov, outputov, lahko rečemo, da je projekt EKF zadovoljujoč za večino zainteresiranih strani in poteka v skladu z načrtom. Sprožilo so veliko dejavnosti na ravni držav članic in pa na evropski ravni. Te dejavnosti so povezane s končnim ciljem priporočil. Glavna napaka pa je, da ne vemo, ali bo druga faza sploh zaključena, oziroma pravočasno zaključena. Potem rezultati IKF e projekta, gre za večjo preglednost in pa večjo drežbo za 37 stranih. Ti rezultati so obetavni, ampak niso pa še zadosti zaključeni, da bi lahko dejansko rekli, da se je precej povečala mobilnost delavcev in pa precej povečalo se šolensko učenje in pa izobraževanje. Potem učinek. Trenutno tega še niso mogli doreči, kaj ti sedaj poteka samo četrto leto po objavi priporočil. Sedaj še zadnji del, ta se nanaša na zaključke, sklepe. Uveljavljanje EKF-ja je zelo prestižen projekt, ki poteka na EU ravni in vseboj veliko izzivov, sodeluje veliko z interesne strani na nacionalni in pa evropski ravni. Če se pogledamo relevantnost in pa uveljavljene tega prve rezultate tega projekta, potem lahko gotovimo, da je izvajanje lahko dober primer ustreznega delovanja odprte metode koordinacije. To je glavni sklep. No, potem pa se po drugi strani pojavljajo tudi nekateri bolj kritični zaključki, tudi te lahko uspeljamo. In tukaj se pojavljajo nekateri izzivi ter pa tehnična vprašanja, ki bi lahko bila grožnja za popolnoma um, ustrezno uveljavljanje ekofe v prihodnosti. Zakaj gre? Povezave med ekofem in pa cilji EU ni ravno izredno opredeljena bolj je treba razložiti, kako bo EQF prispeval k doseganju ciljev EU, naprimer glede udeležbe in pa glede vse življenjskega učenja. Prav tako druge generalne direkcije niso zadosti vključene, pa bi morali biti vključene v izvajanje EQF-ja, naprimer glede za zaposlovanje in pa za trg, naj omenim. Lahko bi um, se bolj usmerili tudi na trg dela in EQF bolj vezali na delo med državami članicami obstaja razlike, izhodišča so bila različna in te razlike začetka so tudi vplivali na dosežen napredek pri uveljavljanju priporočil pri EKF-ju, tudi seveda pri vzpostavljanju nacionalnih okvirov za kvalifikacije. Prav tako obstaja um, razlika med petimi sistemi, ki temeljijo na spremljivkah pri uh, direktivi o poklicnih kvalifikacijah 2536 in pa ravno pri EKF-ju. Treba je bolje uskladiti stopnje pri obeh sistemih. Prav tako se pojavlja nekaj tehničnih težav v državah članicah pri procesu referenc. Gre za to, da se samo povežuje um, kazalce med ravnjo. Prav tako ni zadosti um, napredka pri uveljavljanju um, ustreznega pristopa, prav tako se pojavlja težava pri povezovanju nacionalnih okvirov in pa evropskega okvira, prav tako um, ni ustreznih evalvacijskih postopkov um, glede neformalnega in pa informalnega učenja. Potem se pojavlja spore glede um, visokošolskih izobraževanj in pa vseživljenjskih izobraževanj. To potem tudi ovira odpravljanje ovir med obima sektorima. Ni jasno povedano, izpostavljeno, kaj je neformalno in pa kaj je formalno izobraževanje. Prav tako um, nacionalni sistemi za poklicne kvalifikacije niso zadosti pregledni in niso dosti vezani na končni pristop dosegane rezultatov. Prav tako je bilo težko vključiti akterje zunaj formalnega izobraževalnega sistema, še posebno tudi končne uporabnike, naprimer socialne partnere ali pa, kar je še pomembne, državljane. Glavni ziv je to, da se tudi akteri z trga bolj vključijo na uveljavljanje. V vseh državah morda res ni tako, ampak v nekaterih državah je bil to gotovo problem. Prenamajhna odrežba drugih torej. Tudi ne samo za uveljavljanje, ampak gre za to, da tudi um, delodajalci včasih niso bili zainteresirani za proces EQF-ja in pa za pripravo nacionalnih um, okvirov za kvalifikacije. To je seveda grožnja za dialog med izobraževalnimi sistemi in pa trgom dela. Prav tako očitno um, ne bo nekih um, skupnih interesov za nacionalne okvire za kvalifikacije, če bo to tako. Nekatere države še niso začele s postopkom, s katerim bi zagotovili to, da um, bo vsak nov okvir in pa vsak um, certifikat ali pa diplomo vključen tudi EQF. Referenčni okviri za mednarodne kvalifikacije so testi, pomenite, kako primerljivi so na QF-ju racionalni okviri. Če ne bo usklenega sodelovanja, potem bomo težko dosegli to, da bodo um, nacionalni okviri um, enakopravno uveljavljeni v različnih državah potrebujemo dobro, zaupno vredno uveljavljanje ekofeja, ampak tega ne bo, če si akteri med seboj ne bodo zaupali. Kot rečeno, če bodo države obravnavali sistem na drugačne načine, potem se um, ne bo gojilo zaupanje za uveljavljanje tega programa. Treba je ukrepiti med seboj na zaupanje. To je ključno, če želimo vse akteri vključiti v to uveljavljanje. To lahko storimo, če bomo uveljavili drugo fazo postopka. Sicer pa težko. Politični zagon za EKF je prisoten, ampak ne bo rezultatov, če se ne bomo bolj osredotočili na rezultate celotnega postopka. Tukaj vidite ta prikaz, tukaj vidite trenutno situacijo in pa um, situacijo, ki si jo želimo. To ni, ne vem, kakšna zelo prepričljiva matematična formula oziroma uh, podlaga, ampak tukaj vidite, kam želimo iti. In tukaj vidite tudi to, da se še nismo ustrezno sredotočili na drugo fazo referenc. Z drugo fazo, torej mislimo to, da bi do takrat že razrešili probleme in da bi več ljudi vključili v uveljavljanje. In na dolgi rok bi to vodilo tudi v boljše in večje učinke. Sedaj pa še priporočila. set of recommendations for Europe. Prvi sklop priporočil za Evropski parlament in za druge inštitucije priporočamo, da mandat posvetovalne skupine EKOF nadaljuje do po letu 2013 zaradi različnih šolskih sistemov in potreb na trgu. V novem obdobju skupine EQF bi ne morali videti več agende glede na izobraževanje in manj dejavnika trga dela. Vendar pa je treba oblikovati nove programe glede na naslednji korak. Tudi evalvacija, ki jo bo izvedla komisija v naslednjih mesecih, bo morala vključiti retrospektivni vidik in tudi prospektivni vidik glede na to, kako bi lahko kvalifikacije bolje prevladili na trg dela, glede na to, da želimo doseči večje posledice. Potem imamo tudi vprašanje, vprašanje kako lahko EGF prispeva k doseganjem ciljev v strategiji EU 2020 in e ET 2020. Treba je vključiti in tudi druge generalne direktorate, kot sem že omenil, in uskladiti z drugimi orodi Evropske unije in tudi z drugimi pobudami kot tudi z direktivami in z petimi ravni, ki so upisane v tej direktivi. Sredotoči se treba na drugo fazo. Treba si je uskladiti tudi o smernicah v drugi fazi izmenjati izkušnje in dobre prakse na tej podlagi. Priporočamo tudi, da še naprej razvijamo pristop rezultatov in tudi zagotoviti sistem ocenevanja Državam članicam priporočamo, da vključijo interese trga dela, da prevzamejo vsvas nadzor nad, tem, nad temi programi in da spodbujajo dialog med vsemi zainteresiranimi na tem področju. Treba je tudi organizirati razprave in pa transparentnost glede na to, da ugotovimo, kako so vse te ravni povezane z končnimi uporabniki. Treba je tudi še naprej izdelati sisteme, ki temeljajo na kvalifikacijah in še naprej spodbujati uradno in uradno šolanje, torej zunaj sektorja EQF. Najlepša hvala, poročilo imate na voljo, če želite dobiti več informacij. Sedaj pa imamo še čas za vprašanja in odgovore. Najlepša hvala. Poročilo imamo v celoti pred nami. Mislim, da si ga bomo vsi pogledali zaradi tega, ker vsebuje zelo veliko podrobnosti, ki so zelo pomembne za nas v Nemčiji. Naprimer, naprimer da mature ne moremo enačiti z um, zaključkom eh, poklicne šole, da imamo kategorijo 4-5, ne vemo v Nemčiji, te zadeve igrajo veliko vlogo, ne vem kako je druge. Dobro bi bilo, da si to pogledamo in da imamo razpravo o tem. Najlepša hvala za upravljeno delo. nisem pa prepričana, da se lahko tako hitro odzovemo na vaše poročilo in pripravimo zelo dobro vprašanje. Ima kdo kakšno vprašanje, konkretno vprašanje? To ne pomeni, da nimamo zanimanja, vendar pa gre za to, da smo z vašim poročilom dobili preveč informacij, torej da se moramo najprej poglobiti v poročilo v pisni obliki. problemi so namreč različni v vsaki državi posebej. Rada bi se vam in vašim sodelavcem zahvalila, priporočila to poročilo vsem kolegom, da si ga vsake toliko časa pogledajo. Vsebuje namreč zelo veliko pomembnih informacij. Sedaj smo prišli na zadnjo točko na dnevnem redu. Gre za točko, ki smo jo preložili za, pod, za našega sestanka do povdne. In to je vseevropska telekomunikacijska omrežja in, omrežja in razveljavitev odločbe 1396. Najlepša hvala. Hvala, da ste preložili to točko na popodnevni sestanek. Na, v moji regiji prejšnji teden eh, smo doživeli potres in veliko pa potresnih sunkov. Število žrtev je naraslo. Prizadeta je bila tudi kulturna dediščina v moji regiji, v Modeni, v Emiliji je prišlo do ogromne škode. Povezali smo se z drugimi italijanskimi poslanci kulturni vidik je zelo pomemben, umetniška dela so bila izgubljena. Zato doživljamo zelo težke trenutke. To sem želel samo omeniti. Poročilo o vsebrovskih telekomunikacijskih omrežjih je zelo pomembno. To pomeni, da bi široko poslovno omrežje v Evropi razširili na, do leta 2020, da bi pokrili celotno evropsko območje s 30 megabajti in da bi 50 odstotkov gospodinstv dobilo dostop do interneta s hitrostjo 100 MB. To je zelo pomembno. In ta predlog je pomemben zaradi tega, ker če želimo doseči konkurenčnost v gospodarstvu, potem moramo razvijati tehnologijo. tudi izboljšati naš potencial. To je motivacija za moje mnenje, ki sem ga pripravil, čeprav gre v tem trenutku zgolj za osnutek. Kultura bi morala biti gonilo za gospodarski razvoj v Evropi. ta predlog je povezni vidiki. Tehnološka pokritost bo spodbudila univerze, kar je eden naših večjih dosežkov. Zelo koristno bo, če bomo dobili tako hitre povezave ta predlog spodbuja tehnološki razvoj v prihodnosti. Dobili bomo predloge sprememb, ki se osredotočajo na oddaljene regije, na najbolj oddaljene regije, na gorske regije, kjer je zelo težko zagotoviti pokritost. Če imate konkretne predloge, sem odprt. Prepričan sem, da imate nekateri še boljše predloge in ideje. Čez mesec dni. 19. ali 20. junija bomo imeli razpravo, o menju bomo glasovali septembra. Veselim se že sodelovanja. Mislim, da gre za zelo pomembno vprašanje. Vsi se namreč zauzemamo za to področje. Veselim se že vseh prispevkov v razpravi. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala za prvo predstavitev tega predloga. Bi kdo rad besedo? Sabine. Vse evropska omrežja so zelo pomemben vedik za razvoj tistih vprašanj, ki smo jih obravnavali že danes dopovdne. Zelo pomembno je, da postavimo to v spredje, glede na finančno situacijo v državah članicah. To pomeni, da je gradnja infrastrukture zelo ovirana, zato moramo v teh regijah storiti še več in dati možnost, da spodbudimo gospodarsko kohezijo in pa tudi kulturno raznolikost tudi na področju izobraževanja. Zato potrebujemo to sodelovanje in program Connecting Europe Facility moramo omogočiti v tem smislu. Prepričana sem, da bomo sodelovali zelo dobro in konstruktivno v tem okviru. Podariti moramo zelo velik potencial, ki je s tem povezan in pa tudi investicijske vrzeli, ki jih imamo, okrog 72 milijonov evrov. To je zelo veliko. Zato moramo postoriti vse, da zdržimo tempo v mednarodnem gospodarstvu, glede s konkurenčnostjo in tudi z našo izobrazbo, da nudimo uh, No, zelo dobro, poklicno izobraževanje, daljne izobraževanje, tudi Evropejana je program, ki ga moramo omeniti. Brez teh sredstev nam vse to ne bo uspelo. Upam, da bomo tudi v prihodnosti delovali tako, da bomo sredstva namenili tudi gradni telekomunikacijskih omrežij. Najlepša hvala. Tudi danes dopovdne smo govorili o tem, gre za temo, ki, s katero se ukvarjamo vsak dan, tako rekoč. Najlepša hvala za uvod in za kratek dialog. Gospod Fontana, vi boste sedaj izdelali dokument. Junija bomo dobili mnenje, 19. junija, septembra pa bomo o tem potem glasovali. Upam, da bomo pravili velik napredek. Veliko delamo na tem področju, ko govorimo o e-learningu, naprimer, vendar pa za to potrebujemo telekomunikacijska omrežja. Najlepša hvala. A, še komisija je tukaj, se opravičujem. Prosim. Veseli me, da ste tukaj. Izvolite, gospod Jürgen, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi mi smo veseli, da smo tukaj, čeprav je že pozno. To je zadnja točka na njenem redu, vendar pa smo še vedno prisotni. Rad bi se zahvalil gospodu Fontani za podporo, za osnutek mnenja in za to, da podarja vlogo kulture in izobraževanja. Ko ste že povedali tudi vi, gospa Pak, Res je, da e-learning in izobraževanje potrebuje široko pasovno omrežje in tudi storitve, ki so povezane s tem. Potrebujemo eh, večjo hitrost, boljše storitve in boljše storitve potrebuje večjo hitrost. Izobraževanje je tisto področje, kjer eh, najbolj potrebujemo visoko hitrost. Najlepša hvala, da ste poudarili pomembnost in potencial izobraževanja in kulture. Najlepša hvala komisiji. Tudi danes dopoledne ste bili tukaj, vem, da ste zopet prišli, to se mi zdi res odlično. Kritiko bomo potem malce omilili in vzeli nazaj. Res lepo, da ste prišli. Najlepša hvala. Vsem zahvaljujem se tudi tolmačem. A, še nekaj moram povedati. V elektronski pošti ste verjetno že videli povzetek sestanka koordinatorjev. Šlo je zgolj za potovanja delegacij, za rezerve in za državljanstvo. Imamo še točko razno. Naslednjič se vidimo 19. junija. Gre zopet za celodnevni sestanek. Dopovdne in popovdne. Najlepša hvala in lep večer. Še enkrat se prijazno zahvaljujem tolmačem predsedujočem.